colleagues, uh, we'll make a start because we... Dragi kolegi, začeli bomo. Mm, Popovdne bo še kar dolgo. Veliko stvari imamo na dnevnem redu. Mm, nekaj kamermanov hodi po dvorani, ampak vsi imajo dovoljenja, da posnamejo to ali pa naslednje točke. Zdaj smo pri točki 20. In sicer gre za predstavitev Manuela Navareteja, ki je vodja Evropskega centra za boj proti terorizmu pri Europolu. Mm, prosim, izvolite. Naj vam razložim, eh, da Europol pripravlja letna poročila o situaciji in trendih na področju terorizma, eh, tako imenovane TESAT od leta 2007 naprej um, ta poročila naredil prikaz pojava terorizma v Evropski uniji in Europol bo zdaj v kratkem objavil poročilo za leto 2018. Gospod Navarite je bil že večkrat z nami, zdaj vodi eh, Evropski centr za boj proti terorizmu znotraj Europola in predstavil nam bo glavne zaključke letošnjega poročila. Ste pripravljeni, da začnete? <laughs> Gospod Navarite, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Pozdravljeni vsi skupaj. Hvala, da ste spet eh, povabili Europol, da vam eh, predstavi novo poročilo TESAT. Poročilo bo objavljeno zdajle, v kratkem. Še zadnje detajle moramo eh, dokončati. Eh, proces je bil dolgotrajen, eh, kajti dobili smo prispevke držav članic, eh, tretjih akterjev, tudi strokovnjaki Europola. Trdo delajo pri pripravi tega poročila, kajti vsi želimo, da bi to poročilo bilo natančno in da bi res odražalo to, kakšna je grožna, ki jo terorizem predstavlja, ki jo je predstavljal leta 2017. Govorimo tudi o reakcijah ljudi v boju proti terorizmu potem o tem, kaj lahko pričakujemo um, tudi v tem letu in kako lahko olajšamo posledice terorističnih dejanj. To je res eh, velikanski izziv, ki je pred nami. Preden eh, začnem mojo predstavitev, pogledajte eh, tole prosojnico. Rad bi se spomnil ljudi, ki so trpeli zaradi terorizma, predvsem žrtev. 68 ljudi je umrlo uh, v pojavu terorizma. Potem eh, želim pohvaliti tudi uh, vse, ki so se borili proti temu, vas, uh, javnost, uh, tožilstvo, um, policijo, um, obveščevalne službe in tako naprej. Vsi skupaj moramo sodelovati, ker gre tukaj za globalna prizadevanja. Vsi Eh, si moramo za cilj zastaviti varnost Evropske unije. In rad bi izrazil priznanje vsem vam. Podal bom nekaj številk v zvezi s trendi eh, glede terorizma in pa prizadevanji držav članic v boju proti terorizmu. Eh, morate pa vedeti, in vem, da se tega zavedate, da za vsako številko stoji obraz, stoji družina in te družine je treba podpreti ker so izgubile eh, svoje bližne. Eh, pa, se pa za tem skrivajo tudi obrazi politikov, eh, policistov in drugih, ki si prizadevajo za varnost v Evropski uniji. Bom začel kar s tole prvo prosojnico. Vidite lahko, da je bilo napadov več leta 2017 osredotočil se bom predvsem na splošno situacijo na področju terorizma leta 2017. Naše poročilo je retrospektivno, tako da prikazujemo sliko za leto 2017. Bom potem podal tudi nekaj informacij o trenutni situaciji. E, govorimo o različnih vrstah terorizma, o džihadističnem terorizmu. Eh, terorizmu, potem separatističnem terorizmu, etnonacionalističnem terorizmu, anarhističnem in pa desničarskem terorizmu. To je bila naša metodologija, ko smo pripravljali poročilo TESAT. Eh, smo pa veliko eh, prispevkov dobili tudi strani držav članic. 205 napadov je bilo leta 2017. Devet držav članic Evropske unije je poročalo o teh napadih, ki so se bodi si zgodili ali pa so bili preprečeni. Govorili smo o 142 žrtvah leta 2016, e, lansko leto pa je bilo žrtev 68 napadi so vse manj sofisticirani, več jih je, ampak eh, na srečo je žrtev manj. Sto sedem eh, ljudi je bilo napadenih v Združenem kraljestvu, potem v Franciji, Italiji eh, in Španiji. To so države z največ napadi. Ehm, 33 napadov je bilo povezanih z džihadističnim eh, terorizmom. Včasih pa države članice tudi težko označijo, za kakšno vrsto napada je šlo oziroma kakšna je bila motivacija za napad. Eh, določene preiskave še potekajo in določenih dejanj tudi še niso opredelili za teroristična dejanja, ker še ugotavljajo, kakšen je bil motiv. deset od teh 33 napadov eh, se je izvedlo, eh, umorjenih pa je bilo 62 ljudi. Um, največ je bilo separatističnih uh, napadov, um, kar uh, štirikrat več kot džihadističnih napadov. Je bilo pa žrtev manj. 142 uh, eh, žrtev uh, je bilo uh, leta 2016, kot sem že prej povedal. Dokler ne bomo števila žrtev zmanjšali na nič, dokler ne bomo izkoreninili terorizma, uh, vam lahko povem, da uh, policija, protiteroristični organi in drugi ne bodo odnehali s svojim delom. Nekaj žrtev pa je bilo tudi v tujini. Državljani Evropske unije so utrpeli uh, škodo tudi uh, na Filipinih, uh, v Egiptu in Burkini Faso. Leta 2013 je bilo osem žrtev med evropskimi državljani v tujini oziroma eh, izven ozemlja Evropske unije. Naslednja prosojnica. Kot vidite, je vse več napadov povezanih tudi z etnonacionalističnimi eh, razlogi, predvsem rastejo ti napadi v Združenem kraljestvu, Franciji in Španiji ampak eh, napadi postajajo manj sofisticirani in eh, posledica je tudi manj žrtev. Naslednja prosojnica. Reakcija držav članic. Eh, policija se še naprej ukvarja z to grožno. Skoraj tisoč ljudi je bilo aretiranih, 975 natančneje, strani držav članica ali pa Evropola. Eh, glavna aretacija se je zgodila v Franciji, oziroma največjih je bilo v Franciji, skoraj polovica, nekaj čez 300. In eh, večinoma so bili eh, ti napadi oziroma te aretacije povezane z džihadističnim terorizmom. Glavni, glavna kazniva dejanja pa so bila članstvo v teroristični organizaciji ali pa načrtovanje in priprava terorističnih napadov. Tole so glavni trendi, ki smo jim bili priča leta 2017. Eh, trendi so v glavnem podobni temu, ehm, kar je veljalo za leto 2016. Ehm, manj eh, žrtev je bilo in tudi napadi so bili manj sofisticirani. Mm, tukaj smo se osredotočali na tri stvari. Eh, gre za nediskriminatorno ubijanje, to je ena vrsta napadov in eh, dva taka napada sta se zgodila Londona, v Londonu marca eh, in pa potem v Manchesteru in pa v Barceloni avgusta 2017. Potem obstajajo napadi na simbole zahodnega, tako imenovanega hedonističnega življenjskega stila, Ehm, tukaj se lahko osredotočimo na eh, napade v Manchestru in pa Istanbulu. Ehm, ta dva napada sta se zgodila na koncertu in pa v diskotekah. Ehm, imamo pa tudi napade na simbole avtoritete. Do takih napadov prihaja predvsem v Franciji. Glavni trendi so povezani predvsem z fenomenom eh, tujih eh, borcev in tujih teroristov. To so eh, ljudje, ki se pridružijo terorističnim skupinam v Siriji, Iraku in drugod in se potem vrnejo. Eh, število teh ljudi se je povečalo tekom leta 2017. Ampak še vedno obstaja veliko negotovosti na tem področju. Koliko teh tujih borcev imamo, koliko so jih zapeljali teroristi in koliko je bilo ubitih v terorističnih napadih v Siriji in Iraku. Eh, tudi ne vemo, koliko jih je bilo aretiranih v Siriji in Iraku in koliko se jih je vrnilo v Evropsko unijo. Na to eh, se varnostne sile zelo eh, osredotočajo, namreč rade bi identificirali te ljudi. Tudi moramo vedeti, da ni terorizma brez propagande in tega se dobro zavedajo džihadistične skupine, kot je islamska država. Eh, veliko je propagande eh, na spletu, ehm, obračajo se na določene agencije v EU za eh, rekrutiranje borcev. Te skupine pa kažejo tudi veliko tehnološko prilagodljivost v želji po uspehu. Islamska država pa je utrpela številne izgube, ko gre za operativo in pa infrastrukturo. Skupina še naprej eh, širi svoja sporočila, eh, ampak eh, prek novih sredstev skušajo se tudi okrepiti, okrepiti svojo propagando. Situacija islamske države se je poslabšala, kajti izgubili so določeno ozemlje v tako imenovanem islamskem kalifatu. In eh, to je tudi zmanjšalo um, privlačnost islamske države. Moramo pa vedeti, uh, kakšen je še vedno učinek in vpliv islamske države. Islamska država svojo propagando tudi vse bolj osredotoča na vlogo žensk. Uh, ženske prosijo naj v boju prevzamejo aktivnejšo vlogo. Um, Al-Qaida še vedno ženskam daje drugotno vlogo, nikoli jih ne spodbujajo, naj se vključijo v boj, naj postanejo borke. Pri islamski državi pa je ravno obratno. Eh, pogosto se islamska država obrača na ženske, pa tudi na mladoletne in mladoletni so, um, hitro postanejo žrtev propagande. zelo širijo eh, tudi um, slike mladoletnih izpostavljenih nasilju islamske države. In uh, videli šele bomo, kakšen bo vpliv te propagande na mlade, ko se bodo oddaljili od islamske države. ne moremo reči, da islamska država nima namena uh, izvajati tudi napadov prek interneta, ampak zaenkrat tega ni bilo. Eh, internet uporabljajo za propagando, za zbiranje sredstev in tako naprej. Moramo pa biti pozorni, um, da ugotovimo tudi, kako so povezani z drugimi kaznjivimi dejanji. Prav tako ni jasnih dokazov, da bi uporabljali kemično ali pa eh, jedrsko orožje. Eh, potem bi radi zastavljali vprašanja. Kdo želi zastaviti vprašanje? Moramo imeti dovolj časa tudi še za vprašanja. Še sedem minut bi potreboval pravi govorec. Prosim, nadaljujte. Bom skušal povzeti. No, omenil sem, da ni uh, Eh, nobenih dokazov, da bi islamska država uporabljala eh, kemično ali kakšno drugo biološko orožje. Eh, Eksplozivi so še vedno njihov način delovanja, prav tako streljno orožje. In še posebej se ta sredstva uporabljajo v mednarodnem terorizmu. Eh, samo zato sem vas prekinil, ker uh, morate dopustiti tudi čas za vprašanja in uh, potem, da boste imeli čas na nja tudi odgovoriti. Kdo so potencijalni napadalci? Uh, ponavadi gre za uh, prebivalce evropskih držav, prebivalce države, kjer se napadi izvedejo. Te skupine domačih napadalcev so um, zelo uh, posebne. Um, včasih imajo kazensko ozadje, uh, včasih socioekonomske probleme ali pa težave z duševnim zdravjem. Številke eh, za leto 2017 so bile dokaj nizke pri napadih oziroma pri številu uh, beguncev in pa migrantov, ki naj bi se vključili v te skupine. Podatke za leto 2018 eh, eh, bomo še dobili. Morajo pa obveščevalne službe eh, vse čas spremljati situacijo, da vidijo, kakšno je tveganje za rekrutiranje novih teroristov. No, zelo na kratko bi spregovoril še o drugih področjih terorizma. Etnonacionalistični in separatistični napadi so še vedno najpogostejši. Eh, eh, več kot sto jih je bilo, večinoma pa so, so se zgodili v Združenem kraljestvu in Franciji. E, Nasilno, skrajno desničarski napadi so se zmanjšali. Potem eh, tukaj lahko povem, da je leta 2017 eh, eh, bilo pet neuspelih napadov te vrste, bila pa je ena žrtev. Potem Imamo tudi levičarski in anarhistični terorizem, ki se dogaja predvsem v Grči, Španiji in Italiji. Zdaj pa še zadnja prosojnica, prosim. Države članice in Europol eh, so prispevali k temu poročilu. Naš center je bil vzpostavljen leta 2016. Eh, Prejmamo sredstva tudi iz držav članic oziroma države članice prispevajo k uh, preiskavam. Eh, vsa sredstva, ki jih dobimo od Evropske unije, pa tudi prinašajo rezultate. Eh, še naprej moramo vlagati v varnost, še posebej v informacijsko tehnologijo. Naš center je podporil več kot 400, skoraj 450 eh, operacij. V letošnjem letu je bilo operacij že okrog 250. Eh, ravno v nedeljo smo eh, spet preiskovali napad, ki naj bi ga skušali izvesti posamezniki iz Francije in še nekaterih drugih držav. Thank you teroristi uporabljajo več kot 150 eh, platform in eh, v povezavi z industrijo in Evropsko komisijo smo um, eh, ustanovili tudi poseben forum, kjer se borimo proti propagandi. Pa ne gre tukaj samo za širjenje propagande, ampak tudi za izsleditev tistih, ki to propagando širijo. Evropska unija je ključnega pomena pri boju proti terorizmu države članice eh, lahko eh, na evropski ravni bolje sodelujejo. Zdaj pa bom zaključil, gospod predsednik. Države članice so tudi okrepile nacionalne pristojnosti oziroma kapacitete in uh, sodelovanje. Terorizem je zdaj Eh, druga največja eh, skrb evropskih državljanov in mi eh, se res trudimo, da bi to skrb še zmanjšali. Od oktobra 2017 do marca 2018 je številka terorističnih napadov res upadla, ampak potem letos pomladi je prišlo do novih napadov v Franciji. In uh, Ves čas moramo boj proti terorizmu ohraniti visoko na našem dnevnem redu in ostati moramo previdni glede eh, tega, kaj nas na tem področju še čaka. Eh, rad bi se zahvalil vsem zaposlenim pri Europolu in državam članicam. Eh, maja smo prejeli novico, da. ETA, ki je številna leta napadala nedolžne ljudi, da se je odločila končati s svojim delovanjem. Ne smemo pozabiti, da je ETA od leta 1958 naprej izvedla 3300 napadov, ubitih pa je bilo več kot 800 ljudi. 79 jih je bilo ugrabljenih, več kot 6300 pa ranjenih in že vedno je v Španiji in Franciji več kot 300 odprtih primerov, ko gre za delovanje teroristične organizacije ETA. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala za uh, vašo predstavitev, ampak ugotovil sem, da poročila te sad še nimamo. Da, um, ravno zdaj bo objavljeno, ni še bilo objavljeno, zato ga nimate zdaj eh, bo postalo dostopno na spletni strani Europola. Nimamo pa ga še tukaj, pravi predsednik. ECTC in poročilo eh, TESAT eh, sta zelo pomembna in rad bi nekaj povedal. Mogoče se kolegi z mano ne bodo strinjali, ampak mislim, da da bi morali to se organizirati šele potem, ko bo poročilo objavljeno. Vi ste nam zdaj podali določene informacije, ampak eh, to poročilo je drugačno od ostalih poročil. Veliko informacij eh, je tudi takih, eh, da zadevajo preiskave in tako naprej. Bom dal primer. Naša služba v Združenem kraljestvu je podala določene številke. Mm, ampak eh, to so eh, informacije obveščevalnih služb, teh informacij ne moramo mi analizirati. Dobro bi bilo imeti to poročilo v rokah in se potem osredotočiti na to, kaj poročilo pravzaprav prinaša, kaj pomeni. Eh, vsi se strinjamo, da ECTC in Europol eh, prinašata dodano vrednost, da upravljata pomembno delo. Eh, mislim pa, da moramo vzpostaviti tudi odnos, ko bomo bolje razumeli ehm, vaše statistike in jih bomo lahko tudi obravnavali tukaj, potem, ko bodo objavljene. Upam, da se vam to zdi smiselno. To ni kritika, ampak mora vsem omeniti. Uh, to zadevo. Um, saj boste dobili dostop uh, do tega. E, da, ampak mislim, da bodo vprašanja zdaj preveč splošna, ker poročila še nismo prebrali. Samo omeniti sem to hotel. E, zdaj pa besedo dobi Juan Fernando. Thank you, thank you, thank you. Thank you hvala za vaše stalno delo in vaše predstavitve. Sam sem eh, želel postaviti vprašanje v zvezi s tem, kar ste vi omenili v svojem zadnjem delu. Ne džihadistični terorizem v državah članicah Evropske unije. Da, eh, tudi tak terorizem še vedno obstaja. Imeli smo ETO, dolga leta, cela desetletja je ETA pobijala ljudi, uh, Eh, pa to ni bila edina teroristična skupina ali edini eh, primerek na tem terorističnem planetu. Zanima me, kakšna je vaša ocena oziroma vaše poznavanje vzrokov in pa genealogije ne džihadističnih terorističnih napadov in organizacij, ki še vedno prelivajo kri po evropski celini. Kaj smo se naučili iz tega? Vi ste v svoji predstavitvi omenjali tudi levičarski in anarhistični terorizem. Kaj se skriva za tem poimenovanjem? Seveda ne gre tukaj za ideologijo. Evropski državljani se tudi radikalizirajo in se vključujejo v džihadistične skupine. Eh, tudi tam je nekaj v ozadju. Zanima me, kaj je v ozadju pri anarhističnem terorizmu, pri anarhističnih oziroma levičarskih napadih. Eh, saj ne želijo uničiti države kot eh, na začetku 20. stoletja. Včasih je obstajal Umberto Primo, ki je bil kralj terorizma svoje čase. Torej, zanima me, kaj je tukaj v ozadju in kaj smo se naučili tudi iz eh, pričevanja žrtev. Žrtve vedno povedo nekaj o tem, kaj se je zgodilo. Ne samo, da se med seboj povezujejo, eh, imajo organizacije žrtev, kar je eh, koristno. Ehm, Um, to je koristno za nje, pa tudi za organe pregona in vedno nam lahko povejo nekaj, uh, iz česar se potem lahko kaj naučimo. Hvala. Ja, to je zelo zanimivo razmišljati o tem, kaj tudi žrtve doprinesejo k obveščevalnim informacijam. Sedaj pa Katarina Činiči. Grazie, grazie presidente, e grazie dottor Navarrete per la sua presentazione. Najlepša hvala, hvala eh, našemu gostu za to zanimivo predstavitev predstavili ste nam eh, precej grozljivo sliko in povedali nekaj zanimivega glede tega, kako se zmanjšuje število žrtev. Jasno je, da so napadi v zadnjem času manj kompleksni, da je tukaj manj žrtev, so pa pogostejši. Zato me zanima naslednje. Na kak način vaša analiza predlaga, da bi lahko eh, pripravili preventivne ukrepe? Ali obstajajo tukaj kakšna primerna orodja, kakšno sodelovanje, ki bi ga lahko vzpostavili? To je smiselno, namreč mislim, da moramo tukaj res bolje izmenjavati informacije. Ali tukaj vse poteka tako, kot bi moralo? Pa še nekaj. Dotaknili ste se tudi teme, ki je za nas izjemno pomembna, namreč vračanje tujih borcev iz konfliktnih območij. Prav zato me zanima naslednje. Ali ste v vaši analizi ugotovili, da obstajajo kakšni specifični izvorni razlogi, ki jih džihadisti uporabljajo za to, da bi prepričali, um, nekoga in da bi tudi pomagali tistim, ki želijo se izogniti mejnemu nadzoru. V Italiji lahko preko sredozemlja pridemo v Evropo. To smo sedaj ugotovili. In mislim, da moramo identificirati čim več takih oseb še posebej, če vemo, da obstajajo tveganja na določeni poti. Kaj pa tisti, ki so že odslužili svojo kazen v zaporu? Mislim, da jih moramo nadzorovati. Samo zato, ker so te osebe zapustile zapor, to še ne pomeni, da niso več eh, oseb, ki, osebe z visokim tveganjem, da bi ponovile kakšno kaznivo dejanje, da bi se lahko spet eh, radikalizirale in postale tveganje za družbo. Hvala. Najlepša hvala. Zadnje številke, ki sem jih videl glede radikalizacije v zapornih sistemih, vsaj v večjih državah članicah, kažejo na to, da je naprimer ta stopnja zelo visoka v Belgiji. Ana, izvoli. Hvala lepa, pozdravila bi gospoda Navareteja. Po mojem mnenju so se stvari izboljšale, kar se tiče uh, dejanj tukaj upravljanja na ravni Evropola in sodelovanja z nacionalnimi strukturami. To smo ugotovili tudi v našem posebnem odboru za terorizem. Imam pa vprašanje o zaporih. Namreč zanima me, kaj menite o teh eh, izboljšavah programov za radikalizacijo v zaporih. Pa še nekaj? V zaporih, eh, včasih prihaja do vse vrste verske gorečnosti in, eh, potrebujemo več izobraževalnih programov, da se to zmanjša. Pa še nekaj ta pristop k notranji varnosti, ki je po mnenju strokovnjakov ključen, je nekaj, o čemer smo že govorili in zanima me, ali države članice tukaj sprejemajo ukrepe, s katerimi bi lahko res podprli eh, te probleme. Torej, kaj se zgodi, ko pridejo ti eh, tuji borci, naprimer mm, nekam drugot, v Libijo, kako se situacija spremeni? Pa še tretje vprašanje. Zanima me, kako je z tistimi tako imenovanimi tujimi borci, ki so pristali v rokah eh, iraških ali kurdskih oblasti ti organi se želijo teh ljudi znebiti, namreč nimajo možnosti, da bi jim zagotovili pravično eh, sojenje. Ampak države članice včasih eh, dvignejo roke in rečejo, da si ne želijo imeti eh, nobene zveze s temi ljudmi. To je nevarno postopanje. Nekateri v državah članicah pravijo, da bi morali te ljudi preprosto, da bi morali prepovedati vrnitev in na tak način ne bi v bistvu doživeli pravičnega sojenja. Hvala. Še kdo? Izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči. Opravičujem se, ampak prispel sem malo pozno in zato nisem slišal celotnega prispevka našega gosta. Morda ste o tem že govorili, ampak v primeru, da niste, bi vseeno rad eh, zastavil naslednje vprašanje. Bojujete se proti terorizmu, ampak zanima me, kako je s preventivnimi ukrepi. Vedno je boljše preprečiti, kot potem zdraviti posledice. Ali ste dejavni na tem področju in kaj počnete tukaj? Hvala. Najlepša hvala, gospa Winberg, izvolite. Tak so neke informacije. Eh, Jaz sem odgovoril na mnoge. Najlepša hvala. Hvala za te eh, informacije, ki so že odgovorili na mnoge izmed mojih vprašanj. Eno pa še vedno imam. Kako preprečujete tiste ljudi, ki nezakonito živijo v naših državah? Veliko ljudi je, več tisoč, ki živijo na robu družbe. Eden izmed strokovnjakov mi je povedal, da da obstaja veliko večje tveganje, da se radikalizira nekdo, ki je na robu družbe. V Štokholmu smo imeli napad in eh, tisti, ki je izvedel ta napad, je to storil potem, ko so mu že drugič zavrnili prošnjo za azil. Še eno vprašanje imam jaz, preden eh, odgovorite. Zanima me nekaj glede trendov. Europol je tudi pred eh, prejšnjim direktorjem bil zelo objektiven, dobro je, da sledite dokazom in zanima me naslednje. Ko ste govorili o neislamskih teroristih, prejšnji direktor je vedno opozarjal tudi na druge oblike terorizma. In zanima me, ali se druge oblike terorizma večajo. Zanima me, kako je z, naprimer, z drugimi vrstami nasilnega terorizma. Ali se to dogaja pogosteje, ali je več takih nevarnih eh, nasilnih epizod, to, če lahko pojasnite. Hvala lepa, hvala za ta zanimiva vprašanja. Te sati je v bistvu povzetek terorističnih dejavnosti in tudi protiterorističnih dejavnosti, ki jih izvajo države članice. In zato se želimo od tega seveda nekaj naučiti, predvsem glede tega, kako se lahko bolje organiziramo, kako lahko naj naše, naša sredstva bolje namenimo temu, da preprečujemo takšne dogodke. Zdaj pa če odgovorim na nekaj vprašanj. Mi delujemo tako na področju, področju zaščite, preventive, odgovorov na te dogodke in odzo, odzivanja na nje. Preventiva najprej. Kaj tukaj počnemo? Dve glavni zadevi. Najprej poskušamo identificirati trende teroristov. Državam članicam podajamo informacije, s katerimi lahko predvidevajo, kakšna dejanja bi se lahko zgodila. kot sem že povedal, je na začetku prispevalo samo nekaj držav članic, sedaj pa skoraj vse prispevajo, ampak seveda se lahko kakovost še izboljša. Te obveščevalne informacije lahko uporabimo za zgodnje opozarjanje, za preventivo, za pričakovanje napak, za neutralizacijo in tako naprej. Številke, ki sem jih pokazal za 2017 kažejo na to, da je več napadov, ampak manj eh, žrtev. Zakaj? Ker smo to eh, opazili na črtu, opazili bolj zgodaj. Policija dobro uporablja ta orodja in uspešno preprečuje napade ter zmanjšuje število žrtev. Seveda to vključuje tudi delo na spletu. Europol, ECDC, potem EU, eh, e ponudniki internetnih storitev, parlament in drugi. Vsi skupaj poskušamo znižati to propagando islamske države. Europol koordinira operacijo, s katero želimo eh, analizirati, kako džihadisti uporabljajo družbene medije za to, da eh, pošiljajo sporočila v imenu radikalizacije, da novačijo eh, mlade v svoje vrste in tako naprej. Nekatera izmed te propagande se osredotoča na ranljive skupine. Tako je usmerjena predvsem v mladoletnike ali v ženske. Ciljajo predvsem na določene um, ranljivosti v posameznih državah članicah. Nezakonito priseljevanje je vsekakor nekaj, kar eh, ljudi potiska ob rob. Ljudje potem nimajo denarja, nimajo nobenega načina, kako se vključiti v našo evropsko družbo in so zato randljivi. Te skupine pa potem seveda zlorabljajo te randljivosti, zato da bi v svoje vrste novačili nove teroriste. Policija tukaj poskuša identificirati tiste, ki so že radikalizirani, pa tudi tiste, ki jih še vedno vačijo preko spleta, pa tudi fizično. Mi želimo to vsekakor preprečiti v državah članicah. Nekaj primerov tega že imamo, ko so novi eh, priseljenci bili radikalizirani in so potem eh, tudi izvedli teroristični napad, žal tudi za smrtnimi žrtvami. Policija se osredotoča na te nevarne in nasilne napade. Družba pa bi morala integrirati te ljudi in zmanjšati možnost radikalizacije, novačenja in potencialnih terorističnih napadov, ki jih izvajajo te ranljive skupine v naši družbi. nekateri izmed teh migrantov se pač odločijo, da bodo vstopili v vrste, naprimer, islamske, druž islamske države ali Al-Kaide. Razmišljamo o tem, zakaj se to zgodi, kaj jih privede do tega. Veliko evropskih državljanov se je tudi odločilo, da se bodo pridružili islamski državi in Al-Kaidi tisti, ki so se odločili, da odpotujejo v konfliktna območja pred letom 2013, so drugačni od tistih, ki so šli po letu 2013. Tisti po letu 2013 so dobili vojaški trening in so postali res zelo nevarni. Tisti, ki so odšli prej, so imeli morda drugačen način razmišljanja. Verska radikalizacija pa ni več eh, ključno gonilo za tiste, ki želijo eh, pristopiti k islamski državi. To še vedno sicer uporabljajo za pristop, ampak trenutno obstaja veliko več drugih aspektov, kot naprimer eh, ljudje, ki imajo naprimer kakšne eh, duhovne težave, kakšne osebne težave, vse to se izkorišča v globalnem okolju, zato da bi lahko uh, pridobili nove člane. Tako, če nadaljujem z drugimi vprašanji, nekateri teroristi poskušajo migracijske poti izkoristiti in zlorabiti zato, da bi vstopili v Evropsko unijo. Sodelujemo z Grčijo in Italijo, predvsem v teh žariščih. Preverili smo tudi, eh, povečali smo tudi število sekundarnih preverjanj, ampak teroristi vsekakor eh, sistematično uporabljajo to sredozemsko pot, ampak zato smo tukaj zelo previdni. Več vas je izpostavilo, da bi morali nadzorovati tiste, ki eh, so že zašli na eh, kriva pota, ki so prišli v zapore, kjer se lahko tudi potem tam radikalizirajo. Tiste osebe, ki smo jih eh, aretirali zaradi naprimer določenih terorističnih dejanj ali pa naklepanja takšnega dejanja, so bili, eh, so sedaj v zaporu, tam se še bolj radikalizirajo in prej leslej bodo odslužili svojo skazen. To je zdaj velika skrb in eh, mi predlagamo državam članicam, kakšne ukrepe bi lahko tukaj imeli. Seveda je težko oceniti vsak primer posebej, ampak države članice morajo sodelovati z nami, zato da lahko skupaj identificiramo največja tveganja in da potem ta tveganja zmanjšamo, da ne bi prihajalo do novih terorističnih dejanj. Seveda pa obstaja tudi nekaj sodelovanja med policijo, ka organi kazenskega pregona in pravosodnimi organi. Za konec pa naj še odgovorim na vprašanje o neislamskem terorizmu, nedžihadističnem terorizmu, ki ste ga nekateri tudi omenjali. Tukaj imamo metodologijo, s katero opredelimo ta pojem. Gre za metodologijo, ki jo mi lahko zagovarjamo, seveda pa bi jo bilo možno tudi še izboljšati. Tu imamo levi uh, terorizem, desničarski terorizem, separistični in tako naprej. Povečalo se je število um, desničarskih napadov, tudi nasilnih napadov. Ta, um, to nasilje zopr sistem, ki ga je predvsem doživela Nemčija v Hamburgu, pa tudi v Franciji se so dogajali takšni napadi, so zelo zaskrbljujoči. Države članice zato morajo ukrepati, zato da odkrijemo te napade um, nasilne elemente v desničarskih in levičarskih skupinah. Na tak način lahko preprečimo, da se nasilje širi in preprečimo tudi napade. Tukaj gre za majhno stopnjo takšnih dejanj, ampak eh, to stopnjo želimo še zmanjšati. In kaj stoji za tem? Kot vedno, manipulacije. Gre za ljudi, ki manipulirajo družbo, ki manipulirajo politično okolje in manipulirajo vse, kar pač lahko, zato da bi um, pospešili radikalizacijo. V zadnjem času smo dobili veliko študij o džihadističnem uh, radikaliziranju. Opredelili smo veliko faktorjev glede tega, kar, je, kar stoji za tem. Pri vseh radikalizacijah, desničarskem, levičarskem, separatističnem in tako naprej, nimamo toliko informacij kot pri islamistični radikalizaciji. Prav zato potrebujemo več informacij, tako od policije, kot tudi z tega socialnega vidika. Ampak podlaga je vedno manipulacija, potem spodbujanje nasilja in ta odziv proti sistemu. Nasilje želijo izkoristiti kot orodje, da bi nekaj spremenili v naši družbi. Hvala lepa za vprašanje, z veseljem bom odgovoril še na kaj, če želite. Ja, hvala, vem, da bi lahko še dolgo govorili, ampak še dve pomembni točki sta pred nami. In kot rečeno, kolegi, ne moremo podaljšati sestanka, ker bodo tolmači prekinili zasedanje, ko bo to potrebno. Oziroma njihovo tolmačenje. Hvala lepa, hm, kmalo se bomo sestali tudi z eh, direktorjem Europola. Zahvaljujem se vam za današnjo predstavitev. Tako, sedaj pa vabim eh, na omizje direktorja Evropske agencije za temeljne pravice. Spoštovani kolegi, samo 45 minut imamo na voljo za naslednjo točko, to je zelo pomembno vprašanje in zato bom kar začel, namreč pridružil, pridružil se nam bo direktor FRA. Naslednja točka na dnevnem redu je torej skupna razprava o poročilu FRA glede. Um, uporabe Evropske listine za temeljne pravice. To je povezano z delom odbora Ribe, ki je pripravlja lastno poročilo za leto 2017 o situaciji na področju temeljnih pravic. Naš poročevalec, gospod Terikabras, bo predstavil svoje poročilo po poletnem dopustu. Michael O'Flaherty je z nami tukaj in eh, odkar ste bili zadnjič v našem odboru, ste upravili odlično delo. Obljubil sem vam, da bo naslednjič, ko boste prišli v naš odbor, tukaj veliko poslancev, ampak kot veste, je bolj pomembna kakovost kot številčnost. Torej, še enkrat najlepša hvala za odlično delo vaše agencije. Odkar ste zadnjič obiskali naš odbor, smo si tudi mi ogledali eh, delo vaše agencije. No, časa ni veliko, tako da bi vam kar takoj dal besedo, da lahko podate vaše letno poročilo, potem pa bomo slišali še nekaj vprašanj. Torej, najlepša hvala še enkrat za delo, ki ga upravlja vaša agencija in vaši zaposleni. Izvolite. Hvala lepa, najlepša hvala vam in vsem članom tega odbora za vaš interes pri delu naše agencije. Danes bi predstavil naše poročilo za leto 2018 o uporabi listine o temeljnih pravicah. Gre seveda za poročilo o uporabi te listine v letu 2017. Poglavja poročila so več ali manj eh, skladna z poglavji večletnega okvira, ki ga imamo. V poročilu boste našli podrobno analizo, ki temeli na delu agencije, pa tudi na delu raziskovalnih ekip, ki eh, delujejo v državah članicah in sestavljajo tako imenovani FRANET. Na tak način boste pridobili dobre podatke o tem, kaj deluje in kaj ne deluje. Z veseljem tudi delimo dobre prakse, eh, ki bi omogočali boljše sodelovanje. Na koncu boste našli tudi naša mnenja, torej mnenja, ki jih je sprejela agencija, da bi na tak način podprla države članice in eh, evropske institucije pri vašem delu. Če lahko povzamem nekaj izmed teh eh, poglavi, seveda vam lahko v tem kratkem času podam samo kratek povzetek. Najprej situacija uporabe listine o temeljnih pravicah v letu 2017 je bila precej mešana. Seveda obstaja malce večja uporaba na eh, nacionalni ravni. Na ravni Evropske unije je uporaba te listine zelo visoka, ampak v, na ravni držav članic pa se le počasi veča. Sodišča se včasih sklicujejo na njo, tudi parlamenti, vse manj pa je vladnega eh, dela, ki bi dejansko promoviralo zavedanje o obstoju in uporabi te listine o temeljnih pravicah. Eden izmed razlogov, zakaj mi dobivamo eh, informacije o tem, kaj ovira uporabo listine, je predvsem to, da ljudje ne vedo, kdaj je nekaj v pristojnosti Evropske unije in kdaj ne. To je povezano tudi z mnenji, ki smo jih mi pripravili. Namreč vzpodbujamo to, da je potrebno ljudi ozavestiti o obstoju te listine in to nadnacionalno, tako da se bomo lahko učili drug od drugega. Agencija želi tukaj seveda pomagati, prav zato smo pripravili tudi eh, priročnik, ki bo objavljen v naslednjih mesecih in ki govori o uporabi te listine na nacionalni ravni. Priročnik je namenjen predvsem poslancem nacionalnih parlamentov, lahko pa ga jo uporabijo tudi drugi. Pripravljamo tudi pri podoben priročnik za nevladne organizacije, ki bodo lahko uporabljale listino pri svojem delu. Če bi analiziral najprej situacijo pri migracijah, to je velik, velika skrb za vaš odbor in seveda tudi prioriteta naše agencije. V letu 2017 smo bili seveda globoko vključeni v različna področja tukaj. Vsak mesec smo javno poročali o situaciji v 14 najbolj prizadetih državah članicah, kjer prihaja do velikih težav glede človekovih pravic. Poleg tega smo tudi na terenu v Grčiji in Italiji, kjer podpiramo države članice in jim pomagamo pri krepitvi zmogljivosti za spoštovanje človekovih pravic. ob koncu eh, leta 2017, kaj to lahko rečem, kakšni so naši zaključki. Decembra smo objavili poročilo, ki je opredelilo pet ključnih problemov eh, z vidika človekovih pravic v okviru migracij. Gotovo to ne bo nobena novost za poslance. Prvič, problem pri dostopu v določenih državah članicah do, eh, tega, do celotnega azilnega sistema, do vloge za azil. Gre seveda za probleme, ki so zelo različni v vsaki državi posebej. In ko potem ljudje pridobijo dostop do azilnega postopka, je ta pogosto zelo problematičen ali na prvi stopni ali na drugi stopni. Tukaj je vključena tudi dolžina teh postopkov. Tretjič, v določenih lokacijah imamo težave z fizičnimi pogoji, v katerih eh, so nastanjeni prosilci za azil. Poleg tega imamo tudi veliko težav za zaščito otrok, seveda se to kaže na različne načine v različnih državah. Poleg tega pa imamo tudi pretirano zanašanje na pridržanje, tukaj se pretirano uporablja tudi pridržanje otrok v določenih primerjih. Poleg teh petih pomislekov pa bi dodal še eh, dve težavi. Prvič, okrepiti moramo okvir za nadzor človekovih pravic pri prisilnem vračanju, in drugič, izjemno moramo biti previdni, tukaj je bila eh, naša agencija zelo pozorna na to v zadnjem letu. Namreč previdni moramo biti, ko zagotavljamo spoštovanje človekovih pravic v velikih eh, sistemih osebnih podatkov na mejah Evropske unije. Razmisliti moramo tudi, kako se bo tukaj razvila interoperabilnost teh sistemov. Mi smo že ponudili tehnično podporo na tem področju in smo ponudili kar nekaj povezanih mnen na tem področju. In če zaključim to področje migracij, bi rad odboru zagotovil to, da bomo mi še vedno to vprašanje migracij obravnavali kot prioritetno. Sedaj pa še naslednja tema informacijske družbe. Po našem mnenju je razvoj na tem področju izjemno hiter. To je odlična priložnost, vsekakor. Gre za veliko spremembo v naši družbi, ki predstavlja potencial potencial za zdravljenje bolezni, za izboljšanje odnosov med ljudmi in tako naprej. Ampak kot vse, kar prinaša koristi, ima stvar tudi drugo plat, kjer prinaša tudi določena tveganja. In v našem letnem poročilu smo eh, zabeležili določene pobude komisije, ki jih pozdravljamo v letu 2017. Naprimer to, kako lahko preprečujemo sovražni govor, okrepimo kibernetsko varnost, potem eh, spoštovanje GDPR, ki je sedaj eh, uveljavljeno, e-zasebnost in tako naprej. V poročilu smo obravnavali tudi dobre prakse na nacionalni ravni, ki bi jih bilo smiselno izpostaviti. Potem, če nadaljujem, odboru bi rad zagotovil to, da je naša agencija zavezana temu in je že začela z delom na preučevanju človekovih pravic v okviru oziroma v povezavi z umetno inteligenco. Upam, da bomo pridobili tukaj zelo zanimive informacije, ki bom jih lahko z veseljem predstavil konec leta ali v začetku naslednjega leta. Vprašanje je, kako lahko nadzorujemo algoritme, kar se tiče uh, spoštovanja človekovih pravic in kako odpraviti ta trenja med. Uh, GDPR in pravico, da smo pozabljeni, in dejstvom, da algoritem nikoli ne pozabi ničesar. Potem pa ksenofobija. Leto 2017 je bilo žal leto, kjer so naši obsežni podatki naslikali žalostno zgodbo. Namreč, da prihaja do veliko diskriminacij glede manjšinskih skupin v mnogih eh, krajih po naših državah članicah. V letu 2017 smo objavili tale eh, pregled situacije določenih izbranih manjšinskih skupin, ki, eh, ki doživljajo diskriminacijo in eh, nadlegovanje. To res ni bila lepa zgodba. Predvsem smo obravnavali ljudi, ki se identificirajo kot muslimani, potem tudi Rome in Jude. Najprej, kar se tiče Romov, v letu 2017. smo se posvetili pojavu proticiganstva, ki je vse pogostejši. Sodelovali pa smo tudi s tem odborom in njegovimi člani na tem področju. Predno se odmaknemo od vprašanja rasizma in ksenofobije ter diskriminacije, ki je povezana s tem, naj izpostavim še naslednje. Dokazi vedno znova kažejo na to, da moramo sprejeti medsektorski pristop tukaj in kar je najpomembneje, izpostaviti moramo situacijo žensk. E, ženske romkinje imajo hujše težave kot eh, moški, torej romi, in tudi muslimanke imajo večje težave kot muslimani. In ta eh, pregled o situaciji v Evropski uniji je pokazal na to, da obstaja zelo malo zavedanja glede njihovih pravic v teh eh, skupnostih, ki imajo težave. Pogosto se jim ne zdi, da je njihova izkušnja napačna, oziroma da bi se lahko zaradi tega pritožili, oziroma kje se lahko pritožijo. In mislim, da moramo tu res opraviti še veliko dela. In kaj bo agencija sedaj storila kot odziv na eh, to študijo, ki smo jo pripravili? Podprli bomo delo, ki se sedaj zaključuje delovne skupine, ki beleži sovražni govor v okviru eh, skupine eh, o rasizmu. Rezultati bodo objavljeni naslednji teden in eh, mi bomo vsekakor podprli njihovo delo. Poleg tega pripravljamo tudi anketo oziroma pregled o antisemitizmu med ljudi. Te rezultate bomo vsekakor predstavili. Predstavili bomo tudi rezultate glede tega, kako um, je z diskriminacijo afričanov v Evropski uniji. In poleg tega bomo opravili študijo o diskriminatornem profiliranju. No, in za konec, nasilje nad ženskami. V letu 2017 nas je zelo skrbelo to, da se tukaj pojavljajo vzorci. Pozdravili smo to, da je komisija za naslov uh, kolokvija izbrala človekove pravice žensk, vključno z. Um, nasiljem nad ženskami. Nas je precej šokiralo to, da smo dve um, strani dokumenta namenili femicidu. Šokantno je, da se moramo dan danes posvečati takšni temi. Naš upravni odbor je za temo svojega tematskega poglavja v letu 2018 izbral temo človekovih pravic in eh, pristopa do staranja, ki temelji na človekovih pravicah. Upravni odbor nas je vzpodbudil, da se osredotočimo na to temo, zato ker obstaja vse več diskriminacije in kršenja človekovih pravic zopr starejše prebivalce naših družb. Po podatkih Eurobarometra je to najpogostejša oblika diskriminacije, po mnenju mnogih v naši družbi. In tudi tukaj je pomembno, da se tega lotimo med eh, širše. Torej, ženske imajo tukaj slabše izkušnje kot moški. Pokojnina moškega v Evropski uniji je tipično 37 odstotkov višja od pokojnine ženske. V tem osrednjem poglavju se bomo torej posvetili tej temi, zato ker je to velik pomislek na področju človekovih pravic, pa tudi zaradi demografskih sprememb v Evropi. Naša družba se namreč stara. Starejši prebivalci bodo predstavljali vse večji delež naše družbe in prav zato smo se v tem osredotočenem poglavju um, odločili, da bi pripravili bolj usklajen pristop do tega vprašanja in staranju smo se posvetili v vseh aspektih. Mi vsekakor pozdravljamo to, da moramo razmišljati o starejših tudi v okviru stebra za socialne pravice. Poleg tega pa moramo razmišljati tudi o tem, kako um, pripraviti direktivo za enako obravnavo. Tako, najlepša hvala, to bi bilo vse z moje strani, poslance pa bi obvestil tudi o tem, da so vsa mnenja, ki jih omenjam v poročilu, na voljo na naši spletni strani v vseh jezikih. Hvala. Najlepša hvala. Imam eh, francosko različico tukaj in vidim, da je zelo priročen. No, ne bomo tratili časa, do 17. imamo čas, potem pa sledi še ena občutljiva tema. E, kar malo smo v stresu, ker bi morali res imeti več časa. Najprej dobi besedo Kristin. Najlepša hvala. No, pravzaprav sem eh, želela nagovoriti gospoda Krebita v imenu Evropske komisije, ker vem, da obravnavam pravzaprav dve poročili, tri točke. Najprej, kar zdaj vas spoštovanje de, pravne države. V tem poročilu eh, se opravičujem, pravi predsednik, samo da uredimo tolmačenje. Direktor je uporabljal eh, slušalke nekoga drugega, pa je odgovoren tudi za digitalne človekove pravice. No, kar nadaljujte. No, torej gre za poročilo komisije uh, in prva točka se nanaša na spoštovanje pravne države, uh, kar zadeva uh, sedmi člen in uh, aktivacijo uh, pri Polski. Uh, je bila tudi Mačarska potem uh, obtožena slabega izvajanja na področju uh, migracij in uh, Eh, drugih področji. Eh, več primerov je, kjer bi bilo mogoče sprožiti postopek iz 7. člena pri mađarski, se to ni zgodilo. No, kar zadeva položaj žensk, me zelo veseli, da uh, so napadi na ženske izredno omenjene. Opažamo uh, zelo uh, zaskrbljujoče trende v Evropi, zlasti kar zadeva spolne in reproduktivne pravice. Uh, Eh, ampak eh, imam dvome glede vaših sklepov, kaj ti uh, eh, zanima me, ali bi bilo mogoče te pravice vključiti v listino o temeljnih pravicah, da bi na ta način zagotovili maksimalno raven zaščite žensk in njihovih spolnih in reproduktivnih pravic po vsej Evropski uniji. In, uh, Še nekaj ne dvomim glede eh, Eh, direktive o združevanju zasebnega in poklicnega življenja in poročil eh, Evropske komisije o tem, ampak ali smo res lahko pronosni na to, da eh, je svet nekako povsem odpravil vse predloge za dejansko harmonizacijo in eh, da je s tem pravzaprav nekako zavrgal vse delo, ki ga je opravila tako komisija, kot tudi Evropski parlament. Eh, Eh, no, najlepša hvala. Eh, no, če vidite, da eh, se mi je malo zmračil obraz, je to zato, ker imamo še sedem govornikov, pa še komisija mora podati svojo predstavitev, zato pa imamo 20 minut. Nisem čarovnik. Tako, držimo se dveh minut, gospod Trikabris, ampak prosim do dve minuti, ker moramo končati do petih. sorry. No, pa se zopet srečamo, najprej do povdne in zdaj še enkrat. Tisto, kar me čudi, je to, kar pravite, namreč, da ni uloženih dovolj prizadevan v promocijo listine v državah članicah. Torej, pravzaprav na nacionalni ravni. To je neverjetno, kaj ti pravzaprav ne gre samo za listino Evropske unije, temveč gre za temeljna načela vsake demokratične države v uniji. In če eh, so ta načela zapisana v ustavo, kako potem eh, pri zagovarjanju teh ustav in ustavnih načel ne zagovarja v strezni meri tudi eh, listine o temeljnih pravicah. To je neverjetno. Eh, če lahko to pojasnite, bi vam bil hvaležen. Hvala. Hvala, Peter Nidermiller je naslednji. Najprej najlepša hvala za predstavitev seveda bi lahko zastavili vrsta vprašanj, ampak na kratko dve točki. Najprej vidim veliko razliko med državami članicami, ko je govora o stanju človekovih pravic. Določene države članice imajo na posameznih področjih eh, kršitve človekovih pravic. A, ampak v nekaterih državah pa se zdi, da je kršenje človekovih pravic kar nekakšna vladna praksa. In je pravzaprav to osnova politik, sovražni govor, diskriminacije manjšin in tako dalje. Kako vi gledate na te raznolike razmere po Evropski uniji, e, ne samo na posameznih področjih, kar zadeva e, kršitve človekovih pravic, ampak da se kršitve človekovih pravic uporablja kot podlaga za politike? Eh, ja, se upravičujem, da vas preganjam, morali bi imeti kaj več časa za to poročilo in tudi za širšo razpravo. Se opravičujem, <coughs> ampak kar je je. Barbara Spinelli je naslednja. Grazie in instituto al dottor Fly. Najlepša hvala. Najprej najlepša hvala gospodu Flytiju za njegovo delo in za poročilo, ki smo ga slišali. Sama pa imam vprašanje v zvezi z Italijo in v zvezi z obravnavo romske populacije v Italiji. Mislim, da je položaj zaskrbljujoč. Italijanska vlada eh, preko Ministrstva za notranje zadeve je povedala, da nažalost moramo obdržati italijanske rume. Izpostavljam besedo nažalost, ki je bila uporabljena. Uh, Eh, kaj naj bi vlada s tem povedala? Da so torej vsi neitalijanski eh, Romi eh, ogroženi in da jim grozi izgon. Torej vsi Romi, ki nimajo italijanskega potnega lista. Zdi se, da pripravljajo nek popis Romov po Evropi. In seveda je zaradi vsega tega vaše delo težje. E, zlasti, ko poskušamo e, bolje sodelovati z Romi in Sinti, e, se ti ljudje pogosto skrijejo, niso pripravljeni sodelovati in se pogovarjati. Potem je veliko govora tudi o odstranitvi romskih taborišč. To ne bi bilo prvič da eh, se je kaj takega zgodilo. Šlo naj bi celo za priporočilo Evropske unije Italije, da bi to, ta taborišča odstranili. Eh, ampak ali je bilo to pod priporočilo podano na podlagi specifičnih pogojev, na podlagi neizpolnjevanja človekovih pravic. Če bo prišlo do odstrnitve teh eh, taborišč, če bodo eh, prebivalcem ponudili nekakšne alternative, to bi me zelo zanimalo. Hvala. Hvala, Birgit Cipl. Eh, hvala, predsedujoči. No, slišali smo že toliko pomembnih vprašanj, da lahko maknem svojo prošnjo hvala, Ana Gomez. Ja, moje vprašanje se nanaša na novo okolje informacijske družbe in socialnih omrežij. Opozarjali ste na posledice eh, temeljnih pravic eh, in v povezavi z osebnimi podatki. Eh, ali lahko morda kaj več poveste, kakšne posledice vidite? Eh, ko gre za um, tako imenovano umetno inteligenco, kajti ta je lahko še bolj totalitarna eh, in lahko predstavlja še večjo grožno kot eh, masovni podatki. Ja, vsa vprašanja so zelo obsežna. Hvala lepa, Katarina Činiči. Najlepša hvala, Klod, hvala, gospod Flirty. Dve kratki vprašanji imam. Prvo, kar, je, kar mi je ostalo v spominu, je to, kar ste povedali o pravicah manjšin. Uh, no, eh, Pri teh se pojavlja pogosto revščina ne samo po finančni plati, ampak tudi eh, po socialni plati. No, pri mladih je internet pomemben del socializacije, ampak kako naj jih zaščitimo pred kibernetskim izsiljevanjem, pred maščevalno pornografijo? Vsi ti pojavi imajo pogosto zelo dramatične posledice. Kako se lahko države članice odzovejo na to? In pa še nasilje nad ženskami. V moji državi Italiji smo podpisali Istanbulsko konvencijo. In jo izvajamo v domačem pravnem redu, žal pa še vedno prihaja do številnih incidentov. Kaj lahko torej tu storimo, kar zadeva zakonodajo, kar zadeva podporne mehanizme za ženske? E, eh, Mrsi kaj na papir obstaja, ampak žal se umori nadaljujejo. Najlepša hvala še kdo. Dobro, še enkrat naj se zahvalim eh, eh vam, gospod Flaherty, eh, in uh, vemo, da uh, je to poročilo na voljo in na to opozarjamo vse tiste člane in članice, ki še niso v preteklosti posegali po vaših poročilih pri svojem delu. No, odgovoril bom na vprašanja, ki so bila naslovljena uh, name, preostala, ki so bila naslovljena na komisijo, pa bom prepustil komisiji. Eh, najprej pripomba glede tega, kako neverjetno je, da eh, se nič ne naredi za promocijo listine. No, naj tu eh, preprečim kak občutek katastrofe. Nisem želel nekako kaza, nakazati na to, da države članice ne promovirajo listine. E, to ne drži. Vrsta držav ima nacionalne akcijske načrte na področju pravic, ki večinoma temeljijo na Evropski konvenciji o človekovih pravicah e, in tudi eh, na konvencijah OZN, e kot naprimer konvencija o pravicah otrok. Eh, zdi se pa, da listina taka kot instrument ni deležna toliko pozornosti in toliko um, osredotočenosti, eh, kar pa bi bilo pomembno. Strinjam se z gospodom Nidermillerjem, da imamo eh, pojav v Evropi, kjer politiki na najvišjih položajih postavljajo pod vprašanje najbolj osnovne človekove pravice. In v odziv na to lahko rečem, da mi kot organ za človekove pravice smo samo del odziva na tako realnost, ki je po svoji naravi politična. Ampak če bi rekli, kaj naj nek akter na področju človekovih pravic kot mi ali neka nevladna organizacija, kaj naj ukrene, vedno pravim isto. Uh, Eh, držite se zakonodaje. Zakon je zakon, eh, ni opcijski in je enak za vse. In pa upozarjate na zlorabe, kjerkoli eh, do njih pridete. Tretjič, počnite to na podlagi podatkov. In pa četrtič, bolje moramo predstaviti svoja lastna sporočila. In to pomeni, da moramo tudi dobro podkrepiti, zakaj eh, trdimo določene stvari. Ne gre za, eh, zgolj za to, da želimo. Eh, Eh, biti eh, vzorni, ampak eh, žal tudi velik del splošne javnosti ne kaže zanimanja za človekove pravice. Poleg tega pa potrebujemo tudi nova zavezništva, zato da bomo spodbujali družbo, ki temelji na osnovnih pravicah. Veliko potencijala je v družbi na tem področju, ki ga ne izkoriščamo. Gospa Spinelli. Izpostavljali ste vprašanje eh, izjave vašega ministra pred nedavnim. Vsekakor me skrbi, da bi kdorkoli ukrenil ali rekel kaj, kar bi eh, spodkopalo zaupanje romske skupnosti v sodelovanje z nami pri zbiranju temeljnih podatkov, ki so potrebni za to, da jim pravzaprav vi lahko pomagate. In želel bi zagotoviti, da bi se italijanska vlada bolje zavedala sredstev, ki so na voljo v Evropski uniji za zagotavljanje podatkov o romih in z namenom boljše zaščite temeljnih pravic te skupnosti. Vsekakor bom zadevo, uh, eh, zelo agencija bo to seveda pozorno spremljala. Gospa Gomes. Ja, težko vam karkoli povem o našem delu na področju masovnih podatkov in umetne inteligence. Moje sporočilo danes je, da smo vstopili tudi na to področje, ker ne moramo drugače. Uh, kajti velik del našega življenja se odvija na spletu in če bi agencija to spregledala, bi nekako zanikala svet, ampak zaenkrat vam ne moram povedati kaj dosti pametnega, razen tega, da bo vodič profiliranja že dotaknil se vprašanja algoritmov in kako lahko spodbujajo diskriminatorne rezultate, če niso pod eh, tesnim nadzorom. In pa gospod Ciniči, eh, strinjam se z tem, da je potrebna boljša zaščita otrok, kar zadeva kibernetsko izsiljevanje in eh, pornografijo. Ampak eh, omejeni smo z mandatom, bomo pa znotraj tega mandata eh, vedno si prizadevali za boljšo zaščito. Niso vsi vidiki tega področja eh, v naši pristojnosti, ampak kjer lahko kaj ukrenemo, bomo ukrepali. Kar pa zadeva nasilje nad ženskami, bomo. Eh, še vedno spodbujali ratifikacijo Istanbulske konvencije, vrsta držav članic je še vedno ni eh, ratificirala, torej vsa zakonodaja v Evropi še ni eh, na mestu. Marsikdo je konvencijo podpisal, ne pa ratificiral, ampak po, podpis pogodbe ni eh, konec poti. Potrebno je seveda spremeniti predsotke in eh, Eh, diskriminacijo v družbi in eh, igrati moramo svojo vlogo. V tem je pa pred nami še precej daljša pot, kot smo morda menili še pred nekaj leti. Hvala. Najlepša hvala, Michael, da si bil tako kratek in jedrnat. Eh, in še vprašanje o Italiji, bi lahko odgovoril na njen? Vse sem po najboljši moči. Barbara, zakaj je šlo? Ja, še nekaj sem vprašala in sicer ali eh, je bila podana kakšna izjava oziroma informacija strani Evropske unije, ki bi v Italiji eh, narekovala naj eh, podre romska taborišča. No, ne izogibam se vprašanju, verjetno bo komisije. Eh, komisija tista, ki bo bolje lahko na to odgovorila. Naša agencija vsekakor nikomor ni rekla, da naj karkoli podre. Eh, no, seveda ni koristno, da imamo tako malo časa za to točko. Lahko bi pričakoval, da bomo se dotikali zelo obširnih vprašanj. E, tako da sem kar frustriran, da imamo samo 45 minut za to pomembno točko. Hvala, da ste poskušali odgovoriti na ta vprašanja. Zdaj pa sledi še predstavitev komisije. Se opravičujem, Emanuel. Uh, mislim, da sem nekako poskušal te spregledati, ampak vidim, da si tu, se opravičujem uh, in morda samo kratek pregled uh, drugega poročila. Se opravičujem uh, tudi za kratek čas. Ja, hvala, zelo kratek bom, uh, ker uh, časa ni veliko. Uh, in potem še eh, tiste vprašanje, ki so bila zastavljena. Želite, da samo odgovorim ali naj odgovorim? No, ali naj predstavim poročilo? Morda eh, kratek odgovor in potem še predstavitev. Torej, če odgovorim na vprašanje glede pravne države, dejansko smo sprožili postopek po sedmem členu, kar zadeva razmere na polskem in vaše vprašanje je, kaj se dogaja, kar zadeva razmere na mačarskem. No, v tem trenutku, kar zadeva mačarsko, eh, se komisija odziva na kršitve. Eh, to ni bilo mogoče v polskem primeru, kajti, če se spomnite, je na polskem eh, prvo vprašanje, ki je bilo odprto, bilo povezano z ustavnim sodiščem. E, torej, to so razmeri, ki jih je zelo težko selotiti na podlagi posameznih kršitev. No, kar zadeva Mačarsko, pa se dogaja nekaj, kar ni pogosto. Komisija je namreč sprožila več postopkov o ugotavljanju kršitev na usklajen način. E, Naprimer, decembra smo šli pred sodišče, kar zadeva zakon o civilni družbi in tudi kar zadeva zakon o izobraževanju. Torej, obrnili smo se na sodišče, sodišče preučuje te primere, kar zadeva zakon o azilu. Smo eh, prav tako eh, pripravili mnenje glede tega, torej pri eh, Mačarski, dokler lahko se odzivamo na posamezne kršitve, je naloga komisije, da uporablja ta postopek eh, in da pač eh, počaka, da eh, sodišče opravi svoje delo. No, pri Poljski je šlo za reforma ustavnega sodišča, ki naj bi sledila reforma celotnega pravosodnega sistema, torej je šlo za precej drugačen primer. Kar pa zadeva pravice žensk, se povsem eh, strinjam, eh, Eh, in tudi v svoji predstavitvi, ki je nisem uspel še podati, eh, je eno od področji, kjer smo v letu 2017 napredovali in kjer eh, smo sprožili vse evropsko razpravo, ravno področje, ki zadeva nasilje nad ženskami. Tudi kolokvi je bil zelo pomemben element pri zagotavljanju oziroma spostavljanju te dinamike. Seveda so v igri tudi zelo konkretni eh, dosjeji, tudi Istanbulska konvencija. Eh, in eh, zelo pomembno je, da eh, seveda zagotovimo čim hitrejšo ratifikacijo te konvencije. In kar zadeva specifično točko o spremembah temeljne, listine o temeljnih pravicah, da bi vključili spolne in reproduktivne pravice žensk, ali bi bilo mogoče to doseči. Eh, No, to danes ni razprava, ki bi bila v teku, ni razprava o reviziji listine. Eh, danes je izziv za vse nas tu eh, ne pomankanje norm, ampak eh, pomankanje učinkovitega izvajanja norm. Gre za zmogljivosti za izvajanje, za uresničevanje listine. To je tisti ključni izziv danes in tudi komisija, eh, to, oziroma tudi agencija to ugotavlja, potrebno je zagotoviti, da bodo pravice operativne v praksi, kajti listina obstaja že deset let. Eh, uresničevanje vseh teh pravic na nacionalni ravni pa je še vedno uh, v teku, kajti pravice obstajajo, norme obstajajo, glavna težava je uh, uresničevanje tudi to je nekaj, kar bi izpostavil v svoji predstavitvi, ki je pač nisem imel. Leta 2017 mislim, da smo dosegli napredek, kar zadeva eh, pomoč državam članicam pri boljšem izvajanju uh, vsebine listine. In ključna točka je, da potrebujemo civilno družbo, ki bo svobodna, dinamična In eno od temeljnih vprašanj, ki bo tudi za vas eh, aktualno v prihodnjih tednih, je novi večletni finančni okvir. Veste, da imamo dva programa, ki bosta res ključna za podporo civilni družbi. Po eni strani je tu program eh, o vrednotah in pravicah in program eh, na področju pravosodja. Torej, če želimo eh, uresničevanje pravic iz listine, potrebujemo dejavno civilno družbo. Tu so tudi pripravljalni ukrepi, ki jih je zahteval parlament in eh, na tem področju trdo delamo za to, da bi videli, kako pomagati eh, pri strateških tožbah oziroma sodnih postopkih, eh, kako bi torej zagotovili učinkovito rabo pravnih sredstev. Eh, gre za pripravljalne ukrepe, ki se ukvarjajo s tem področjem in ki so tudi za nas eh, zelo koristni. Za izvajanje prava tudi, so, potrebni tudi, so potrebne tudi dobro delujoče institucije. Tu je naprimer mreža varuhov otrok, Eh, migrantov, imamo Evropsko mrežo za skrbništvo uh, otrok, ta se bo prvič sestala septembra. In uh, to je ena od pobud, ki bo pomagala nacionalnim organom, da bodo bolje sodelovali med seboj. Uh, Seveda pa je potrebno izpostaviti tudi učinkovito izvajanje. To, da učinkovito izvajanje listine je v veliki meri odvisno od učinkovitosti nacionalnih sodišč. In eh, poleg mađarske situacije smo. Uh, tudi sicer v okviru semestra zastavili politiko, ki eh, si prizadeva za večjo neodvisnost sodstva ter večjo uh, učinkovitost sodstva. Poleg tega je tudi parlament sprejel uh, svojo resolucijo o evropskem pravosodju, ki je prav tako zelo koristna. To sem želel na kratko dodati. No, eh, Emanuel, osebno bi se ti rad opravičil, kajti predvideno je bilo, da bi predstavil tudi poročilo in eh, se iskreno opravičujem. Imeli smo samo 45 minut za celo razpravo. Uh, Eh, vključno s predstavitvijo poročil eh, in osebno predvsem imam odgovornost za to. Eh, ponovno te bomo povabili in žal mi je, da sem te nekako moral skrajšati pri zadnji točko. Na, naj vas upomnim, da imamo tolmačenje samo do 18.30. Ob 17.45, torej moramo zaključiti z razpravo. Hvala eh, Michaelu Flaherty-ju in Emanuelu Krebitu, da sta prišla. Hvala za vaše vprašanje, kolegi. Zdaj pa kar gremo na naslednjo točko. Torej, gremo na točko 23 dnevnega reda zopet, prosim, upoštevajte 45 minut za celo točko. 17. maja je parlament sprijel resolucijo o Mačarski, v desetem odstavku eh, je bilo našemu odboru naročeno naj pripravi specifično priporočilo za plenarno glasovanje. Eh, in tudi, kar zadeva priporočilo svetu, da naj sproži sedmi člen eh, pogodbe o Evropski uniji. Eh, Gospa Sargentini je bila eh, poročevalka in je osnutek poročila predstavila 26. aprila. Uroženih je bilo 263 predlogov sprememb na to poročilo. Rok za predložitve sprememb pa je bil 15. maja. Od tedaj je poročevalka skupaj so poročevalci oziroma poročevalci v senci delala na pripravi kompromisov in eh, na doseganju dogovora. Glede na to, da je čas omejen, bom kar takoj odprl razpravo o vloženih predlogih sprememb. Najprej pa seveda dobi besedo poročevalka za največ deset minut. E, eh, gospod Sargentini, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Pripravljamo končno poročilo, katerem bomo glasovali v ponedeljek 25. In danes je zasedal tudi mađarski parlament. Oni so razpravljali o tem, da bi spremenili ustavo. Glasovali so tudi o novem zakonu o nevladnih organizacijah in oba predloga sta bila sprejeta. Mislim, da je to žalostno. Žalostno je, da. Eh, morajo mačari glasovati za to, da se poslabša položaj eh, migrantov v njihovi državi. Prosim tudi svoje poročevalce v senci um, za potrpljenje, kajti radi bi zdaj tudi eh, spremenili in prelagodili kompromise, ki smo jih sprejeli v zadnjih dveh tednih, da bomo kar se da na tekočem. E, mi smo preverjali e, vse naše predloge na podlagi e, sodne prakse, na podlagi pravil dela odborov Sveta za človekove pravice. Torej, dobivali smo informacije iz zanesljivih virov in pred končnim glasovanjem pa je bilo težko govoriti o spremembah ustave, zdaj pa bomo lahko delali tudi na podlagi tega današnjega glasovanja na mačarskem. E, te kompromise bom tudi probala čim prej zagotoviti. Pred e, glasovanjem, torej nekaj tednov nazaj, je ta odbor v pismu predsednika e, parlament Mačarske pozval naj preloži glasovanje o nevladnih organizacijah do um, končnih sklepov Beneške komisije Sveta Evrope. Mislim, da je to bila skromna zahteva, ne gre za vsebino, uh, ampak za to, da se spoštuje institucija Sveta Evrope. To se ni zgodilo, tako da uh, to res obžalujem. No, kar pa se tiče predlogov sprememb, 263 uh, um, jih je bilo vloženih in V zadnjih tednih, zadnjo se smo imeli danes, smo skušali čim bolj kombinirati in vključiti čim več teh predlogov v kompromise. Okrog 50 kompromisov smo uh, pripravili uh, v sodelovanju med vsemi skupinami, ki so vlagale predloge sprememb. Sama sem vključila jasnejši jezik uh, v zvezi z bojem proti antisemitizmu, zato ker so. Eh, kolegi iz različnih političnih skupin eh, to želeli. To je bilo torej vključeno. Skušala sem vključiti tudi predloge sprememb eh, strani mačarskih kolegov iz ELS-a. Številni od teh predlogov sprememb so bili zelo vsebinski in nisem hotela izgubiti priložnosti, da popravim tudi naša dejstva in naš jezik, tako da smo vključili te predloge sprememb, ampak eh, eh, nekaterim kolegom se je zdelo bolje, da sami niso vključeni v kompromise. Tako da smo potem to drugače uredili, vsebina je ostala. Eh, ti ljudje pa niso zdaj zapisani oziroma podpisani pod kompromisom, zato da lahko um, ohranil svoj obraz doma na mačarskem. Mislim, gospod predsednik, da je to v tem trenutku vse, kar želim povedati. Prisluhnila bom kolegom. Imam pa občutek, da so se moji poročevalci v senci počutili vključene v ta proces. Sama sem eh, si. Eh, želela, da delamo samo na podlagi uradnih virov, ne, da citiramo in navajamo tudi nevladne organizacije. Tudi svoje poročevalce v senci sem pozvala k temu. Torej, kompromisi, ki so na mizi, citirajo samo mednarodne organizacije, ne pa nevladnih organizacij. In prosim vas za tista ločena glasovanja, ki Eh, še obstajajo oziroma zahteve, po katerih še obstajajo, to bo vse skupaj olajšalo, tako da ne bomo imeli razprave o tem, ali so bili viri pristranski ali ne. Ob 17.45 moramo končati, seznam govorcev pa je zelo dolg. Eh, bom najprej dal besedo poročevalcem v senci, ki morajo govoriti. Eh, nekaj jih bo imelo namestnike, potem pa uh, seznam govorcev, uh, ki ga lahko eh, izvajamo do 17.45, takrat pa se tolmačenje konča. Mari Kristin, prosim, zelo na hitro. Tolmači so nam rekli, da bodo delali do 18.30. Uh,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 Uh, thank you very much on behalf of Roberta. Gospod Boni, poročevalec uh, v senci oziroma namestnik Roberta Mecoli, ki je poročevalka v senci ELS. Uh, rad bi se zahvalil, um, gospod predsednik, to poročilo zelo zanima našo skupino. Velika večina predlogov sprememb je bila vložena strani naših članov. Včasih so šli ti predlogi sprememb v različne smeri. V ponedeljek bomo v odboru Libe glasovali in to bo priložnost eh, za vse člane tega odbora, da izrazijo svoje mnenje o tem poročilu. In zato sem tudi ustrajal na, na sestanku poročevalcev v Senci, da se vključijo tudi ločena glasovanja o ključnih eh, predlogih sprememb, eh, zato da bo to možno. In v tem smislu bi se zahvalil poročevalki in vsem poročevalcem v Senci, ki so to omogočili. Najlepša hvala sem tudi na seznamu govorcev, ne vem, ali lahko nadaljujem zdaj ali potem. Ne, pravzaprav ne vem, pravi predsednik, ne morete govoriti dvakrat, kar nadaljujte zdaj. Torej, hvala poročevalki, rad bi še enkrat povedal, da eh, to poročilo ni usmerjeno proti mačarski kot državi ali proti njenim ljudem, njenim državljanom. Eh, gre samo za njihovo vlado, ki krši pravila in mislim, da moramo biti zelo strogi glede tega. Zadnje odločitve, ki so bile sprejete danes o eh, zakonodajnem svežnu ustavite Soroša, o tem se je razpravljalo in glasovalo danes na mačarskem, brez možnosti, da bi počakali še na mnenje Beneške komisije. Sam sem uh, govoril eh, z državnim sekretarjem z Mačarske oziroma z, ma z državno sekretarko in obljubila mi je, da bodo počakali na mnenje Beneške komisije. Pa so potem vseeno postopali kar danes in eh, ne upoštevali mnenja Beneške komisije. Mislim, eh, da je nevarno kriminalizirati brezdomstvo in tudi uh, Eh, punitivno obdavčevanje nevladnih organizacij, ki delajo z migranti in eh, begunci, je eh, škodljivo. Mislim, da moramo poslati mađarski civilni družbi in državljanom sporočilo, da jih ne bomo pustili samih. Hvala. Jozef Weidenholzer za socialiste in demokrate. Uh, relativ lange gedauert, bis wir jetzt. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dolgo je časa je trajalo, da smo prišli do tega, da bo v ponedeljek končno na voljo dokončna različica tega poročila in eh, zato seveda obstajajo razlogi. Temeljito smo preverili vse elemente. Ne bi bilo smisla, da bi imeli eh, besedilo, ki je na hitro pripravilo zaključke ali pa površno pripravilo zaključke. Celoten postopek priprave poročila je bil zelo odprt in transparenten. Poročevalka je prisluhnila različnim argumentom iz eh, vseh smeri. Pristop poročevalke se mi zdi izjemno pomemben, namreč eh, nanaša se samo na uradne vire, ni pa sprejela nobenih ocen in mnen. Torej, poročilo je pripravljeno v celoti na podlagi dokazov. V okviru sestankov poročevalcev v senci smo imeli zelo intenzivne razprave, atmosfera je bila zelo strokovna in zato se tudi najlepše zahvaljujem poročevalki, ki je delala izjemno sistematično. Ves čas je deloja, delovala zelo vključujoče in prisluhnila različnim eh, argumentom ter kritikam. Torej, mislim, da je eh, to zelo dober znak za to, da je eh, parlamentarizem na evropski ravni še vedno zelo živ. The... Najlepša hvala. E, Marek Jurek v imenu skupine IKR e je poročevalec v Senci. Najlepša hvala, gospod predsednik. Mm, tukaj obstaja politična polemika in o tem govorimo v tem poročilu. S tem bomo samo poglobili krizo v Evropski uniji. Na ta način tudi prispevamo k konfliktu in mislim, da je to neodgovorno. Še posebej to mislim. Eh, zato, ker po mojem mnenju gre za, eh, mm, za napad na to demokratično državo in to eh, se dogaja pred Brexitom. Mislim, da bi to moral biti za nas klic oziroma opozorilo k pozornosti. Gospod Boni je rekel, da tukaj ne gre za napad na mačarsko ljudstvo, ampak pomislimo, o čem pravzaprav govorimo. Vsak narod ima možnost oblikovati lastno politiko, eh, sprejemati lastne odločitve. To je demokracija, na mačarskem je tudi opozicija. Eh, mogoče se z vlado ne strinjate, ampak eh, zato so volitve. In vsaka vlada je operativna, dokler uh, je na oblasti. Kar se tiče odprtosti za argumente na strani mačarske vlade, eh, ne vem, kako lahko poročevalka zagovarja eh, svojo odprtost. Predstavnik mačarske vlade je tudi prišel v naš odbor. To poročilo tudi omenja številne napade na demokratične postopke v mađarski državi. V sedmi točki kritiziramo to, da spreminjajo svojo ustavo. Potem deseta točka, tam obžalujemo dejstvo, da eh, se je mađarska vlada posvetovala z družbo. Kako lahko um, kritiziramo takšna posvetovanja? Tisti, ki so za enotnost Evropske unije, bi morali biti proti temu dokumentu, zato ker je to uh, eh, namern poskus uh, škodenja Mačarski in pa Evropski uniji. To bo pomenilo, da Evropska unija ne sme imeti nobenega glasu uh, proti uh, v svoji sredi. Uh, Luja Mišela nadomešča Sofintveld. Hvala, zahvaljujem se poročevalki za njeno delo. Uh, bom pa spoštovala tudi njen poziv, naj se ne uh, navaja nevladnih organizacij kot virov. Vendar pa moram reči, da uh, ob Orbanu, ob tem, kaj so uh, neodvisni viri, ob tem, kaj nam on govori o neodvisnih virih, uh, bi morali mi zdaj biti. Uh, Izvajalci cenzure, zakaj ne bi smeli vključiti še drugih virov? Uh, S tem bi tudi naredili eh, nevladne organizacije sumljive in ni razloga, da to naredimo. Potem imamo kampanjo proti Sorošu, pa še eh, druge stranke, ki tudi prejemajo eh, denar iz zunanjih virov. Katere stranke dobivajo denar od Steva Benena? Nekateri, nekatere stranke, ki so vključene v EKR, prav tako gospod Orban. Eh, mogoče bi oni tudi morali izvajati malo več transparentnosti. Hvala. Um, e Marie-Christine Vergia v imenu skupine GUE. Merci, Hvala, gospod predsednik. Rada bi se zahvalila naši poročevalki, ki je, je eh, pokazala res brezmejno potrpežljivost in eh, je bila več čas odprta tekom našega dela z njo. Eh, sama na njenem mestu ne bi ohranila iste mirnosti, ampak hkrati priznavam, da je tako treba delati. Če želimo doseči napredek na tem področju, je treba uh, biti čim bolj uh, verodostojen, tako da nam čim manj stvari lahko očitajo. Uh, Sama sem eh, podala nekaj predlogov sprememb in jih vključila v kompromise. Ehm, eh, tukaj lahko odgovorim tudi Sofiji. Mi smo izhajali iz eh, uradnih virov, na ta način nam nihče ne more oporekati in ne more oporekati vsebine, vsebini poročila. Fides nam je ehm, poslal nekaj komentarjev. In eh, mislim, da nam eh, na ta način, zdaj, ko bomo uporabili samo uradne vire, ne bo nihče mogel ničesar učitati. Ta dosje je vsekakor zelo težaven. Eh, rada bi poleg tega povedala še, da to besedilo ni usmerjeno proti mačarski. Pomembno je, da to vse čas ponavljamo. Če kritiziramo vlado, ne pomeni, da kritiziramo državo. To velja tako za mačarsko, kot za številne druge države. nisem vložila veliko predlogov sprememb, sem pa uh, sodelovala pri eh, doseganju kompromisov po mojih najboljših močeh. Eh, mi v Evropski uniji moramo spoštovati uh, kopenhagenske kriterije. Uh, Mm, pa ne gre samo za ekonomske kriterije, ampak tudi za določene vrednote, za vladavino prava, demokracijo in uh, treba je demokracijo spoštovati v vseh oblikah. Ne gre za zakon večine, uh, gre za to, da se ne krim, kriminalizira tistih, ki se ne strinjajo, da omogočiš uh, izražanje drugačnih mnen. In uh, žal mi je, tako kot so to obžalovali že drugi pred mano, da je bil danes sprejet zakon o nevadnih organizacijah, ne da bi počakali na mnenje Beneške komisije. Ta zakon eh, prispeva k slabi situaciji na mačarskem, eh, na mačarskem tudi eh, skušajo kriminalizirati eh, pomoč beguncem in eh, s tem mečejo v isti košti hotapce, begunce in eh, druge, ki beguncem pomagajo. In žal mi je, da, bi, da je bilo tako besedilo sprejeto ravno na Mednarodni dan beguncev. Hvala. Poročevalcev v senci skupin FDD in ENF ni tukaj, tako da bomo. Uh, kar začeli z drugimi govorci. Prosim, vsak dobi samo dve minuti, največ dve minuti, gospod Lopes Aguilar bo prvi. Eh, lahko sem tudi krajši. Ta tema je eh, politična, samo politična. In zanima me, ali je kaj v beseditvi, ki eh, predvideva tudi. Eh, nadaljevanje postopka, ki je zapisan v sedmem členu pogodbe o Evropski uniji. Od, od stavka ena ali, bomo, ali bodo sledile posledice ali kaj v tej ubeseditvi nakazuje na prihodno pot in prihodne ukrepe. Hvala, namen je, da dajemo vprašanja poročevalki. Hvala, gospod Lopes Aguilar. Naslednja pa je Kinga Gal, izvolite. Hvala. Skupaj s kolegi iz ELS-a, z mađarskimi kolegi iz ELS-a smo podali 130 predlogov sprememb, to je skoraj 50 odstotkov vseh predlogov sprememb, ki jih je dobila gospa Sargentini. Veliko število predlogov sprememb Eh, naj bi pokazalo eh, to, da ni razlogov za sprožitev sedmega člena in eh, da v poročilu obstaja veliko nerazumevanja, veliko napak in pa um, ehm, predsotkov ter zavajajočih političnih mnen. In Zato gre pri naših predlogih sprememb. Gospa Sargentini je prevzela določene stavke iz teh predlogov sprememb, besedila ni izboljšala, ampak eh, je pa spremenila eh, naše besedilo, ni niti popravila svojih napak, ki, ki jih še vedno lahko najdemo v poročilu. uporabila eh, nekaj naših eh, predlogov sprememb ali samo fragmentov sprememb za olepšanje svojega besedila, tako da lahko reče, da je upoštevala naše predloge sprememb, ampak s tem se ne moremo strinjati in eh, prosila sem jo naj v svoje kompromise ne vključi naših predlogov sprememb. Moram vam povedati tudi naslednje, videla sem kompromise in poročilo še vedno govori o številnih primerih, ki so že bili zaključeni, eh, ki sta jih zaključili eh, mađarska vlada in Evropska komisija. Naprimer, eh, varstvo podatkov je ena taka tema in pa še druga področja, kjer Evropska unija sploh nima pristojnosti in kjer so v celoti odgovorne države članice. Pa tudi ni šlo za to, da bi bile prizadete vrednote Evropske unije. Poleg tega v mačarskih eh, šolskih učbenikih ženske prikazujejo kot matere ali je s tem kaj narobe, jaz sem na to ponosna. Ali pa minimalna pokojnina, če si pogledamo eh, dejstva eh, v zvezi s tem nove države članice, svojo zgodovino. Poglejmo to, poglejmo si pokojnine, ampak um, če bi to upoštevali povsod bi morali sprožiti sedmi člen proti vsem tem novim članicam Evropske unije. In ko gre za postopke kršitve, mislim, da Mačarska ni eh, nič slabša od drugih držav. In statistika našega pravosodnega sistema je povsem povprečna. Tako da pravzaprav ni nobenih eh, dejstev, ki bi podpirala poročilo eh, gospoda pe uh, eh, Sargentini. Gospod Niedermayer. Niedermüller. No, eh, eh, videli boste, da lahko dva poslanca iz iste države imata zelo različno mnenje o istem poročilu. Sam mislim, da je poročilo gospe Sargentini objektivno in dobro uravnoteženo in zato bi se ji rad zahvalil. Zahvalil pa bi se tudi vsem poročevalcem v senci. Gospa s Argentini ima prav, ko pravi, da bo upoštevala nedavni razvoj dogodkov. Ne želim iti v podrobnosti, ampak e, ta dva zakonodajna akta, ki sta bila danes sprejeta, še jasneje kažeta na slabo situacijo na mačarskem. Če je bilo e, še kaj dvoma, e, če ste mislili, da gre za ideološki problem, so se danes ti dvomi razpršili. Demokracije na mačarskem ni. Demokracija ni tiranija večine, demokracija pomeni, da tudi manjšina lahko pove svoje mnenje in um, to na mačarskem ni možno. Tako da res mislim, da je pomembno to poudariti in uh, pred nami je objektivno, dobro uravnoteženo poročilo. Tudi gospod Boni je imel prav, ko je rekel, da. Uh, tukaj gre samo za poročilo o mađarski vladi, ne pa o mađarski družbi nasplošno. Obstaja tudi drugačna mađarska, mađarska eh, ki je ne predstavlja njena vlada in jaz eh, predstavljam to drugo mađarsko, ki pozna evropske vrednote in liberalne vrednote in vrednote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 da so kompromisi, ki jih je uspela doseči, zelo uravnoteženi. Čestita mi tudi za zelo odprt pristop eh, pri oblikovanju teh kompromisnih predlogov sprememb. Rada bi dodala, da se vsi zavedamo tega, da uh, uh, smo zdaj v težki situaciji v Evropski uniji. Populizem raste v številnih državah, vendar pa moramo hkrati povedati, da v številnih državah ta vzpon populizma predstavlja posledico tega, da se zdaj drugi zgledujejo po mađarski vladi. Po mojem mnenju lahko na mađarskem jasno vidimo, da to, kar vlada počne, krši vse, kar je zapisano v drugem členu pogodbe. Imamo kampanjo proti Evropski uniji. In vlada eh, se vse bolj približuje ruskemu pristopu, eh, bliže Rusiji kot pa Evropski uniji. Eh, tudi polska vlada nažalost spremlja mađarsko vlado in se po njej zgleduje. In, in imamo tudi postopek proti eh, polski vladi po členu eh, 7.1. Eh, pogodbe in mislim, da bi bilo pošteno, da se enak postopek začne tudi proti Mačarski. Ana Gomeš. Hvala zelo na kratko. Rada bi se zahvalila poročevalki in poročevalcem v senci za uh, dobro uravnoteženo poročilo. Dobro so opredelili to, uh, kaj je naša dožnost, da naredimo ob teh grozljivih dogodkih na Mačarskem. Uh, še posebej imam v mislih to, kar se je na mačarskem zgodilo danes, to je sramota za nas vse in to se dogaja v Evropski uniji. Eh, povsem podpiram to, kar so povedali kolegi, še posebej kolega Boni. Eh, nismo proti mačarski ali proti mačarskemu ljudstvu, ampak samo proti tistim, ki. Uh, Eh, so na Mačarskem vzpostavili totalitaren in fašističen sistem. Olivia Juro. Olivia Juro, kaj izvolite? Thank you very much, Chair, just at the right moment. Hvala lepa, predsedujoči. Ne bom komentirala to, kar je povedala kolegica Ana Gomeš. Pravkar bi pa eh, pokomentirala to poročilo gospe Sargentini. Vsi pravite, da to ni zoper mačarske ljudi, mačarske državljane, ampak če ne bi bilo, potem vi v to poročilo ne bi vključili dvojne standarde. Tja ste vključili nezakonite tihotapce z ljudmi. V bistvu, če bi tukaj resno gledali, bi si priznali, da je to danes v, na mačarskem bilo dobro. V vaše poročilo ste vključili nekaj dobrih točk, ampak tudi nekaj točk, zaradi katerih bo državljanom Evropske unije še težje razumeti situacijo v, na mačarskem. Zadevo ste predstavili, čež da moji amantmaji niso bili zadostni. Pa še nekaj bi dodala. Mi ne nasprotujemo nevladnim organizacijam. Moje mnenje je, da si sploh niste upali upoštevati mnenja nevladnih organizacij v vašem eh, poročilu. Zato, ker ta mnenja niso bila zadostna. In eh, zakon na mačarskem je povezan z nevladnimi organizacijami, ki ne predstavljajo lokalnega prebivalstva in ki niso povezane z lokalnim prebivalstvom, ter tudi ne pripravljajo mnen, ki bi bila takšna, da lahko držijo vodo. Torej, prosim, da vsi razmislite o tem, da ne podprete tega mnenja. Še dva govorca imam pod pravilom 206, ki nista člana od odbora Libe. Najprej gospod Zani, izvolite. Eh, Hvala lepa. Rad bi prispeval k tistemu delu razprave, ki govori o konceptu demokracije. V osmih letih eh, je bilo namenjenega veliko denarja temu, da se je mačarskemu prebivalstvu pralo možgane, kot je povedal gospod Niedermüller. Tukaj niso bili upoštevani niti najnižji temeli demokracije vlada težko pritiska na razumevanje državljanov, tudi preko medijev, na katere ima vlada močan vpliv. In zato državljani ne morejo priti do objektivnih res, eh, informacij, zaradi česar so tudi ponovno izvolili Fidesz, eh, Orbanov Fidesz, za tako veliko večino. Mačarska bi res lahko izboljšala stanje, če bi imela več podpore strani Evropske unije. Kar se tiče tega svežnja, zakonodajnega svežnja za ustavitev delovanja gospoda Soroša, naj povem, da to nima nobene veze s tem, da bi želeli ustaviti gospoda Soroša. Pri vsem skupaj gre bolj za to, da želijo zlorabiti to in uporabiti ta strah, ki ga je mađarska vlada vzbudila. Ta strah bodo izkoristili zato, da omejijo svobodo govora in druge pravice. Trenutno smo na Mažarskem izpostavljeni volji posameznih eh, organov vlade in to zelo spominja na najbolj temne dele naše popretekle zgodovine. Situacija je veliko hujša kot pa to, kar je zapisano v poročilu. Hvala. Najlepša hvala, gospod Sojer. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Najlepsza chwala. Chwala predsedujúci. Jest nisem član odbora LIBE, sem pa vseeno predložil kar nekaj predlogov sprememb k temu predlogu. Poročilo vašega odbora um, je v bistvu obsodba Mačarske, ki temelji na neresnicah in lažeh. Peter Bočov je posnel film Priča. Gre za satirični film, ki govori o absurdu režima v stalinističnih časih. V eni izmed scen v tem filmu nek uradnik na sodišču zamenja eh, obtožbo z obsodbo. In prav to se sedaj dogaja. Istočasno ste. Eh, tožilec in sodnik. In prav zato ni pravilno, da tako obravnavate mačarsko ljudstvo. Minimalno, kar bi lahko storili, je to, da mačarskemu ljudstvu dajete možnost, da se brani. Slišali smo nekaj sklicev na objektivnost. Deset poslancev je govorilo proti mačarski, tri poslanci pa so spregovorili za mačarsko. Tisti, ki so govorili proti Mačarski, so govorili 22 minut, tisti, ki so govorili za Mačarsko, pa so se lahko odzvali samo v 8 minutah. Ali mislite, da je to pravično? Predsedujoči, ali je pri vas v vaši državi eh, to v navadi? Nimam pa težav samo z samim postopkom, ampak tudi z vsebino tega poročila vedno znova govorite o vladavini prava. Vsak drugi stavek govori o vladavini prava, ampak naj vas spomnim, kaj je pravi pomen vladavine prava. To pomeni, da je ravnanje državljanov nekaj, česar ne obravnavamo arbitrarno, ampak na podlagi zakonodaje. In to velja tudi za odbor Libe, namreč tudi vi morate delovati v okviru, ki ga zastavljajo pogodbe. Če Evropska unija na nekem področju nima pristojnosti, potem vi ne morete predlagati sankcij tam. In besedilo je polno takšnih delov, ko je govora o zniževanju pokojnin ali pa o tem, da je bil eh, zaprt nek časopis in potem kritika tega, koliko je žensk v mađarskem parlamentu in tako naprej. Evropska unija tukaj nima pristojnosti. Torej, vedno znova govorite o vladavini prava, ampak po drugi strani tudi vi eh, odločate popolnoma arbitrarno kot najhujši diktatorji. Še posebej pa me žalosti to, da sem slišal toliko Poljakov, ki so spregovorili proti Mačarski. Ali, že, ali želite morda razmisliti o tem, kaj ste pravkar povedali? Samo počakajte malo, da vam odgovorim. Tukaj smo v odboru Libe v Evropskem parlamentu in vsi, ki so želeli dobiti besedo, so jo tudi dobili. Nihče ni na seznamu govorcev, ki ne bi mogel govoriti. Če želite, da bi spregovorilo tukaj več ljudi, ki zauzemajo vaše stališče, potem jih pokličite, pa bodo lahko govorili. Mi smo tukaj demokratični v odboru Libe in mi jim bomo zato tudi dali besedo. Gospod eh, Jurek, ne poskušajte sedaj, prosim. Poročevalka bo dobila eh, besedo, da lahko povzame. Listen, you, so... Gospa Sargentini, izvolite. Hvala lepa. Nekaj vprašanj je bilo zastavljenih in jaz bi rada podala odgovore. Gospod Ra Lopes Aguilar je vprašal, ali je v kompromisu resolucije možnost. Ne, to sem čisto narobe povedala, bom začela še enkrat, pravi govornica. Gospod Lopes Aguilar je vprašal, ali je v resoluciji, potem ko smo dosegli kompromis, tudi možnost, da tukaj eh, gremo iz člena 7.1 na člen 7.2. Odgovor je ne. Parlament namreč nima pravice, da bi to storil. Pozivam njega in njegove kolege, da bomo, govorili, da bomo o tem poročilu glasovali v tem odboru v ponedeljek, potem pa se bo o tem glasovalo tudi na plenarnem zasedanju, kjer je potrebno dobiti dve tretjinsko večino. Torej, to bo prvi korak. Kaj želimo doseči? To vprašanje želimo predložiti svetu v bistvu jih želimo izpostaviti in osramotiti, zato ker niso bili v vseh teh letih sposobni eh, ukrepati. Tukaj sem malce presenečena, namreč eh, vključila sem želje gospe Jurovka, da na. Eh, V volilnem seznamu ne bi bilo njenih amantmajev, ki bi izgledali kot kompromis, ker bi to škodilo njegovemu, njenemu ugledu doma. V redu, to lahko sprejmem, če želite umakniti svoje amantmaje, ampak to rabim v pisni obliki. Potem gospa Gal, z njo uh, sem tudi govorila na enak način. Če želite pripraviti predlog sprememb, spremembe, potem ne morete eh, zahtevati, da bomo to vsebino ignorirali. Vi z nami sodelujete znotraj tega sistema in eh, sistem pač deluje na določen način. Prosim, da se pogovorite z gospod Barbaro Kudričko, če niste zadovoljni z tem, kaj tukaj piše o. Um, vlogi žensk v mačarski družbi, namreč jaz sem omogočila njen predlog spremembe glede tega vprašanja. Za konec mislim, da je še nekaj nerazumevanja glede tega, kako je to poročilo umeščeno v prostor. V resoluciji je to jasno zapisano, namreč eh, mi smo tukaj obravnavali komisijo, ki jo je objavila. Eh, Komunikacijo, ki je komisija objavila leta 2003, te ko, temu komunikaciji ni nihče nasprotoval in torej je jasno, da smo si to zastavili širše in ne obravnavamo samo zakonodaje Evropske unije. Torej, vsakič, ko vi pravite, da se nas to ne tiče, naj vam povem, da to ni res. Torej, najlepša hvala, veselim se glasovanja v ponedeljek. Okay, um... Hvala lepa, zaključili smo torej s to razpravo. Najlepša hvala vsem skupaj. Gospod Jurek, danes pa veliko ploskate, ali imate postopkovno točko? V redu. Ampak je to res postopkovno vprašanje? Artikel 11. Not... Ja, ja, nekaj o členu 11. Otuž artikel 11 mluvi bardzo verjetno. Člen 11 zelo jasno pravi, da morajo evropski poslanci spoštovati drug drugega in v parlamentarni razpravi, tudi v našem odboru. Nihče ne sme govoriti eh, ksenofobično in ne sme podajati eh, nespoštljivih izjav. V poročilu ni bilo nič takšnega, kar je potem eh, omenjala gospa Gomeš. Mislim, da smo tukaj slišali nekaj zelo groznih izjav. Ne smemo dovoliti, da se bomo obnašali kot eh, fašisti. Predsednik bi se moral odzvati na takšne eh, nesorazmerno stroge besede. To je bilo postopkovno vprašanje, želel bi samo, da se eh, spoštuje tukaj pravilnik. Problem je v tem, da vaše postopkovno vprašanje ni um, usklajeno časovno. Gospa Gomeš je govorila pred nekaj časa, vi pa ste se javili v najbolj eh, neprimernem trenutku, ko sem kregal drugega poslanca, ki je imel eh, zelo neprimeren prispevek. Če ste želeli tukaj imeti postokovni komentar glede gospe Gomeš, bi morali to storiti takrat. Ne bomo se to, sedaj potovali v času nazaj. Glede na to, da veliko poslancev zapušča dvorano, mislim, da tega ne moremo sedaj primerno obravnavali, sem si pa eh, zabeležil, kar ste rekli. Res je, strinjam se, spoštovati se moramo. Kolega, ki tukaj ni eh, član odbora Libe, eh, želel bi vam povedati, da smo mi vedno pravični, vsem prisluhnemo in nikogar ne izključujemo. Tudi danes nismo nikogar izključili iz razprave. In to se mi zdi zelo pomembno, da povem, da smo v našem odboru vedno pravični in prisluhnemo vsakomur. Nadaljujemo z naslednjo točko. Gre za Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami, to je točka 24 na dnevnem redu. Z nami je direktor gospod Aleksis Gosdil, ki se nam bo sedaj pridružil. Tisti, ki boste ostali v dvorani,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 spoštovani kolegi, tisti, ki boste še ostali. Vedno, ko se nam pridruži direktor eh, Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti, rad pohvalim to, kako dobro ta agencija deluje. Torej, tisti, ki boste ostali, prosim, da ste tiho, tisti, ki pa se želite pogovarjati, pa prosim, zapustite dvorano. To je zadnja točka na dnevnem redu za danes. Hvala Bogu, namreč eh, dan je bil zelo dolg. Gre za poročilo, ki je bilo objavljeno 7. junija in predstavlja nekakšen pregled situacije z drogami v Evropski uniji, v, v, torej v 28 državah članicah, pa tudi v Turčiji in na Norveškem. Tukaj eh, poročilo spremlja tudi 30 poročil po posameznih državah in tudi statistika. Besedo bi kar takoj dal gospodu Gostelu, ki je direktor EMCDDA. Pripravljena bo kratko predstavitev, potem pa bodo besedo dobili poslanci, ki želijo podati komentar. To se mi zdi izjemno pomembno politično področje in eh, pogosto zato nimamo dovolj časa, tukaj ne dajemo dovolj politične pomembnosti temu vprašanju. Ampak glede na to, kako velik vpliv imajo droge na našo družbo, sploh eh, ni dvoma o tem, kako pomembna je ta tema. Toliko torej uvodoma, sedaj pa bomo z veseljem prisluhnili gospodu Gosdelu. Izvolite. Najlepša hvala in lep pozdrav, gospe in gospodje. V veliko veselje in čast mi je to, da imam danes priložnost, da vam predstavim pregled situacije z drogami, ki je povezana z zadnjim poročilom o drogah v Evropi. Ura je že pozna in vem, da ste prejeli podrobne informacije tukaj. In zato se bom osredotočil samo na posebne eh, dele tega poročila. Pa še nekaj podal bom kratek pregled glavnih točk delovanja IMCDDA e v letu 2017. Če začnem, v poročilu smo opazili, da je na voljo več kokaina, ki je tudi bolj čist v Evropi. Še posebej bi rad omenil tukaj, da je kokain, ki se ga prodaja v Evropi v zadnjih letih, najbolj čist. Vzorci uporabe so manj jasni, ampak v eh, analizi odpadnih voda smo opazili, da je vsebnost kokaina se povečala v 26 od, 30, od 31 mest. Široki podatki tukaj pa kažejo namešano sliko. Upoštevati moramo tudi druge informacije, Podatki iz eh, nujne pomoči kažejo na to, da je kokain druga najpogostejša, najpogostejša droga, ki jo odkrijejo, ko nekdo pride v urgenco. V nekaterih mestih, kot je pokazala študija iz Londona pred kratkim, pa lahko vidimo tudi to, da se raba kokaina povečuje. To je seveda povezano tudi z večjo potrebo po um, rehabilitaciji in zdravljenju. To sicer še ni jasno, ampak eden izmed razlogov tudi eh, je naslednji. Če nekdo uporablja heroin, je obdobje, preden bo prosil za prvo zdravljenje, približno 8 let. Torej, od takrat, ko je, prosil, ko je začel z uporabo, do takrat, ko prvič prosi za pomoč. Tisti, ki pa uporabljajo kokain, so bolj upeti eh, v družbo in eh, tukaj ne vemo, kakšna je doba. Podatki o potrebah po zdravljenju torej se tudi večajo, kar ni nenavadno. Tudi v Belgiji in Antwerpnu smo opazili, da je v letu 2016 tukaj je bilo največ zaseženega kokaina v celotni Evropi. Prvič se je to zgodilo, da je bilo nekje druge izven Španije. Predtem je bila to vedno Španija. Če nadaljujem. Kar nekaj je težav smo imeli tudi s proizvodnjo drog v Evropi. Tukaj se situacija spreminja iz leta v leto vsi že vemo, da je Evropa postala močen proizvajalec MDMA-ja in ekstazija. Skupaj z Europolom smo opazili, da se je povečalo število laboratorijev, ki smo jih odkrili v zadnjih letih. Ekstazij se tukaj ne pri, proizvaja samo za evropski trg, ampak se ga potem izvaža tudi v ZDA in druge regije po svetu. To je relativno novi razvoj in ne vemo točno, kaj bo to pomenilo. Zadnje stopnje procesiranja kokaina in heroina lahko tudi včasih potekajo v Evropski uniji v laboratorijih. To se sedaj dogaja. Opazili smo, da je naprimer eh, pri zasegih bil najden morfin, ki ga lahko potem predelajo v heroin in podobno. Z Europolom smo ugotovili, da se je povečal um, pritisk na dobavo prekurzorjev in zato je mogoče, da se družbe organiziranega zločina poskušajo diversificirati in um, uporabljajo kemikalije, ki so drugače uporabljajo v industriji. V nekaterih primerjih smo odkrili tudi laboratorije, ki proizvajajo nove psihoaktivne snovi v Evropi. Ponavadi te snovi uvozijo iz Kitajske, tako da je tudi to nekaj novega. Kot vemo, pa obstaja tudi proizvodnja kanabisa v Evropi. Ta kanabis je ponavadi zelo potenten. In ko govorimo že o kanabisu, to je najbolj uporabljena druga v Evropi obstaja tudi vse več potrebe po zdravljenju zaradi tega. Povečuje se število prvih eh, zahtevkov za zdravljenje. Inovativne so tudi oblike, izdelki in načini dobave. Tukaj je prišlo do kar nekaj sprememb na globalni ravni. Verjetno ste slišali, da so v Kanadi v senatu in parlamentu sprejeli novo zakonodajo, ki bo legalizirala uporabo kanabisa. Tudi v ZDA obstaja nekaj zvezdnih držav, ki so sprejeli podobno zakonodajo. V določenih državah Evropske unije in tudi v Švici poteka razprava glede kanabisa, ki ima manj kot 0,2 odstotka THC-ja, torej takšni izdelki se legalno prodajajo v določenih državah članicah. Vprašanje pa je tudi, kako se izvaja vladni sporazum na nizozemskem, tam eh, se pripravlja pilotna študija povezana z proizvodnjo eh, kanabisa za tako imenovane coffee shope. To je ponavadi težava, do katere prihaja pri tem sistemu, ki ga poznajo na nizozemskem. To je seveda povezano tudi, eh, torej ta kanabis je povezan z drugimi političnimi področji, kot je naprimer vožnja pod plivom drog. Mi smo pripravili publikacijo čisto specifično temu vprašanju. Tako sedaj pa nove psihoaktivne snovi. 51 novih snovi smo odkrili v letu 2017. Približno 350 snovi je eh, letno unešenih v sistem kaj to pomeni, 350 snovi smo našli, odkrili nekje na evropskem trgu lani. 670 takšnih snovi se nadzira preko Evropskega sistema za zgodnje opozarjanje. Od leta 2014, ko smo dosegli vrh, se sedaj število niža, sedaj približno vsak teden odkrijemo novo snov, je pa res, da je več smrtnih primerov in eh, primeru akutne intoksiciranosti. To je torej rastoči problem. Je pa res vprašanje tudi še uh, fentanila, to je skupina sintetičnih opioidov, ki povzroča veliko težav, tudi v ZDA. Nove psihoaktivne snovi so vse večji problem tudi v zaporih v določenih državah članicah. Predvsem sintetični kabinoidi predstavljajo težave. Te smo odkrili v 21 državah članicah to je nekaj, kar drugot ne spremljajo. Tukaj prihaja do potencialnih problemov, nekaj primerov eh, smrti, nekaj primerov eh, akutne intoksiciranosti in tako naprej. Eden izmed izzivov tukaj je tudi to, da je um, sistemu zaporov zelo težko odkriti te snovi, namreč te je mogoče pretihotapiti v zaporniški sistem tudi preko določenih eh, tkanin. Zapori so lokacija, kjer je potrebno odpreti to razpravo o drogah in odvisnosti. Število smrti zaradi prevelikega odmerka je zelo pogosto pri ljudeh, ki so pravkar zapustili eh, zapor in so potem začeli z ponovno uporabo drog v enaki količini, kot so jo uporabljali pred zaporom. In to je včasih dovolj za prekomerni odmerek. No, in če spregovorimo tudi o tem, kako bi lahko zmanjšali število smrti zaradi prekomernega odmerka. V letu 2016 je bilo zabeleženih 9000 smrtnih primerov zaradi prekomernega odmerka. To je relativno dobra novica. Zakaj? Če to primerjamo z situacijo v ZDA, so imeli v istem letu 66 tisoč smrti zaradi prevelikega odmerka. Polovica jih je povezanih posredno ali neposredno s fentanilom. To je povezano predvsem v Evropi z heroidom in drugimi opioidi. Sintetični opioidi pa so seveda tudi problem. Prej sem omenil fentanil, ampak tukaj obstajajo tudi druga zdravila, ki so problematična kar nekaj pozitivnega razvoja smo opazili v določenih državah članicah. Namreč eh, gre za uporabo zdravila eh, Naloxon, ki lahko pomaga pri prekomernih odmerkih. Skupaj z Europolom smo nagovorili organe pregona. Namreč pogosto se lahko zgodi, da je nekdo uh, doživel šok že samo od kontakta z takšno snovjo, kot je naprimer fentanil. Tako sedaj pa bi zaključil še z nekaj eh, zanimivimi podatki. Začeli smo z izvajanjem strategije EMCDDA 2025. Želimo nuditi več storitev za boljšo vrednost. Letos smo predstavili 64 eh, znanstvenih publikacij, 20 prispevkov, kot so naprimer znanstveni članki ali poglavja v znanstvenih knjigah. Poleg tega smo pripravili 30 poročil po državah, ki opisujejo situacijo v vsaki državi članici posebej in eh, to situacijo unesejo tudi v kontekst celotne Evropske unije. Lani smo objavili tudi dve veliki publikaciji, Evropsko poročilo o drogah in Evropske smernice za odzive na ravni zdravstvenega varstva in socialnega varstva. Ob koncu leta 2017 smo potem pripravili tudi poročilo o drogah in darknetu. To smo pripravili skupaj z um, komisarjem Avromopulusom. prepoznavnost. To smo vsekakor izboljšali. Več kot en milijon obiskov smo zabeležili na spletni strani. Naši videoposnetki in mikrovideoposnetki, ki smo jih eh, proizvedli, so bili prenešeni več kot 190 tisoč krat. Poleg tega pa smo začeli tudi z 49 digitalnimi kampanjami. Kaj pa prispevki k politikam? neposredno smo prispevali k 53 političnim dogodkom. Poleg tega smo proizvedli več kot 300 prispevkov k politikam. Poleg tega smo izvedli usposabljanje za več kot 100 strokovnjakov, ki eh, delajo na področju zmanjševanja škode in nadzora. Poleg tega smo opravili izobraževanje oziroma usposabljanje za 320 eh, članov organov pregona skupaj z Cipolom. Imeli pa smo tudi 21 študentov v naši poletni šoli eh, boja proti drugam ne na zadnje še naši uspehi. Naše uspešnost, eh, našo uspešnost smo izboljšali, izboljšali smo še posebej nadzor tega, kako izvajamo delovni program. 97 odstotkov naših dejavnosti v prioriteti L1 smo izpolnili. Izboljšali smo tudi Izvajanje prioritet L2 na 95 odstotkov, pri prioritetah L3 pa smo dosegli 67 odstotno stopnjo izvajanja. To je eden izmed naših najboljših rezultatov iz zadnjih let. Poleg tega smo izvedli tudi spremembo organizacijske oblike naše agencije, potem ko je bila sprejeta strategija. Poleg tega smo oblikovali tudi novo enoto za javno zdravje. Sedaj pa finance. Preden zaključim, eh, bi vam zastavil vprašanje nimamo časa, potem pa vam ne bom zastavil eh, vprašanja. EMCDDA je porabila vsa finančna sredstva, razen 37 centov. To je najboljši rezultat, ki smo ga kadarkoli dosegli, in eh, prav zato smo izpolnili 100 odstotkov naših zavez imamo izjemno dober rezultat pri, rezultat pri izvajanju plačil, 94,7 odstotka, in pa tudi eh, C8 dejavnosti, ki smo jih izvedli v 94,6 odstotkih. Dosegli smo torej 1,16 odstotka preklicov eh, zagotovljenih sredstev, kar je odlično s to zadnjo številko lahko torej zelo dobro in zelo konkretno kažem na to, kako dobro smo mi pripravili odlične publikacije, odlične informacije in tudi to, da agencija deluje zelo eh, učinkovito. Spoštujemo zavezo, da bomo bolj učinkoviti, bolj zmogljivi in bolj uspešni. Hvala. Much, and and... Najlepša hvala. No, um... Mr. Boney, who is, of course, the rapporteur. Uh, no. Uh, gospod Boni dobi besedo kot prvi, ker je pročevalec za številne psih nove psihoaktivne snovi. Najlepša hvala. Kot vedno bi se zahvalil direktorju za odlično poročilo, tudi z, eh, odlično predstavitev, tudi samo poročilo je zelo dobro zasnovano in pa zadnji del predstavitve je govoril o učinkovitosti vaše agencije, eh, kar je seveda tudi zelo pomembno za vse nas. Tisto, kar se mi zdi očitno, je, da moramo še vedno več delati na razvoju preventive in zdravljenja eh, ter tudi na boljših orodjih za spremljanje in nadzor. V poročilu je omenjeno, da podatki o razpoložljivosti novih psihoaktivnih snovi postajajo vse boljši vendar pa se zdi, da je eden od glavnih izzivov eh, ravno ocena povpraševanja po snoveh po vse Evropi. To je zelo pomembno, zlasti glede na to, da ste predstavili tudi vlogo evropskih laboratorijev oziroma proizvajalcev. In eh, če bomo bolje poznali te tržne odnose, bomo morda tudi lahko bolje napovedovali trende. To še zlasti velja za uporabo lažnih oziroma licenciranih zdravil. Lahko poveste kaj več, kaj bi lahko ukrenili, da bi to področje izboljšali in kakšne ukrepe bi lahko sprejeli, da ustavimo kroženje teh snovi. Potem eh, drugič. Eh, vedno več je novih psihoaktivnih snovi, ki se prodajajo po spletu in zato je zelo težko spremljati vzorce kroženja. V poročilu menjate, da obstoječa orodja spremljanja in nadzora niso zadostna in da moramo priti v korak s časom in spremembami pri potrošnji teh drog. Torej, študije od trendih bi morda bile potrebne za to, da bi lahko spremljali dinamične spremembe v vzorcih uživanja. Kaj bi vi lahko, po vašem mnenju, oziroma kaj bi lahko naredili na evropski ravni, zato da bi razvili nove urodje spremljanja in nadzora, ter da bi lahko bolje opredelili povpraševanje ter tudi vzorce eh, potrošnje novih psihoaktivnih snovi in tudi drugih drog? Pozdravljam dejstvo, da poročilo izpostavlja pomen ne samo zbiranja podatkov v Evropski uniji, ampak tudi sodelovanja s tretjimi državami. Pogosto pozabimo, da je problem drog globalne narave in da se moramo proti njemu boriti onkraj meja. E, več bi morali ukreniti za zagotavljanje tehnične pomoči državam kandidatkam in sosednjim državam. Eh, da bi jim eh, s tem pomagali in tudi njihove informacije uporabljali za boljši razvoj preventivnih ukrepov v Evropski uniji. Odlično bi bilo povabiti eh, vse, ki delajo na področju sosedske politike in politike širitve, da bi nekako vam ponudili možnost, da ponudite državam take rešitve kajti mislim, da bi bilo to zelo zanimivo za sodelovanje. Sam sodelujem v ukrajinski delegaciji, moldavski delegaciji in mislim, da bi morali biti tu v stiku. In pa še zadnja točka. Omenili ste določene pozitivne spremembe v povezavi z manjšanjem števila smrti zaradi prekomernega odmerka. E, tudi po zaslugi proti strupov za opijate in omenjali ste tudi vrhunec eh, in da je leta 2017 bilo zabeleženih 51 novih psihoaktivnih snovi. Uh, bi pa ob tem zastavil svoje zadnje vprašanje glede vaše pripravljenosti na novi sistem zgodnjega opozarjanja. Sprejet je bil in začenja delovati in pripričan sem, da lahko uh, poveste kaj več o tem. Najlepša hvala, gospod Boni. Gospod Jurek, prosim. No, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala lepa za vse te zelo zanimive podatke, zlasti tiste o novih pojavih, ki so bili zaznani. Veseli me tudi, da v vedno večji meri zaznavate to vrstne novosti. E, ima pa pomembno vlogo pri tem tudi policija. Mene pa bolj zanima vloga pravosodnega sistema. Kaj lahko poveste o številu sodnih primerov in, sodnih, uh, in sprejetih sodb, kar zadeva uh, vsa kazniva dejanja povezana z drogami, torej proizvodnja, uh, distribucija. Um, in zanima me tudi, kako stroge so izrečene kazni. Uh, obstaja kak vzorec, uh, ko gre za odzive sodnih sistemov v naših državah članicah, se pojavljajo razlike med državami članicami. To je tisto, kar me zanima. In pa še nekaj z moje strani. Predsedujočemu bi želel povedati, kar zadeva prejšnjo razpravo, da se je opredelil glede jezika, ki je bil uporabljen eh, v eh, prejšnji razpravi. Eh, omenjal je Jano Gumeš, ampak mislim, da je to širše vprašanje. Bomo tu uveljavili kak standard? No, uh, vedno vam uspe najti pravi trenutek, gospod Jurek. Um, gospa Gomeš je naslednja, ki bo spregovorila, ampak razumem, kaj ste želeli povedati. Ana, prosim. No, naj pojasnim, da nisem nobenega kolega imenovala za fašista, ampak sem opredelila eh, kot situacijo na mađarskem oziroma določene elemente kot eh, značilnosti fašizma. No, nažalost pa nismo samo na mađarskem priča vedenju eh, uradnih oblasti, ki bi eh, jih lahko imenovali fašistične. In eh, tudi uradno sem eh, besede gospoda Salvinija, ki se je govoril o preganjanju Romov eh, kot fašistične in eh, ustrajam eh, pri teh besedah, morda so eh, žaljive. Ampak tisto, kar je pravzaprav res želivo, je eh, vse to, kar se dogaja v evropskih državah, ki bi se morali kaj naučiti iz preteklosti. Eh, hvala, uh, gospod direktor, da ste prišli. Hvala za jasno predstavitev in poročilo. Vseeno pa imam še nekaj vprašanj in nekaj pojasnil, za katere bi vas prosila. E, menim, da delo, ki ga EMCDDA upravlja, je ključno za Evropsko unijo in Če se navežem na vaših 37 centov, bi vprašala, kaj agencija v tem trenutku najbolj nujno potrebuje. Gre za denar, gre za zaposlene. Vemo seveda, da potrebujete vrhunsko usposobljene zaposlene, ki jih morate tudi plačati. Eh, ali gre za oboje ali kaj tretjega? Uh, In pa še kar zadeva samo področje. Bi lahko kaj več povedali o Kitajski, zlasta, zlasti ker ste omenjeni eh, regulacijo v Evropski uniji na Kitajskem. Kaj se tam dogaja? Ali obstaja sploh kakšna zakonodaja na tem eh, področju? Pred leti smo v odboru Libe obiskali Kitajsko in na dnevnem redu smo imeli tudi ta vprašanja. Eh, In dobili smo zelo zaničljiv uh, odziv kitajskih oblasti, uh, eh, čež da to je problem, ampak ni njihov problem, da uh, to, da njegov, njihovi laboratoriji droge izvažajo, je problem tistih, ki jih prejmejo, ne pa kitajske. Se je ta pristop kakorkoli spremenil. Potem pa je tu še vaš, vaša omemba tega, da prihaja do sprememb v izvoznih poteh tihotapcev. In zanima me, ali je vaša agencija uspela zaznati tudi v, v okviru interinstitucionalnega sodelovanja, kakšno povezavo med trgovci z ljudmi iz Severne Afrike in med trgovino z drugami. Kajti vemo, da številni trgovci z ljudmi Eh, so tudi trgovci z drogami v svojih državah oziroma v državah, kjer delujejo. No, sicer imate sedež v Lizboni na portugalskem in mislim, da imamo nek eh, zanimiv težav, eh, zanimiv problem z nadzorom ne glavnega, ampak sekundarnih letališč. Eh, ki so zelo zanimiva platforma za številne tradicionalne južnoameriške, pa tudi druge trgovce z drogami. Eh, vem, da je to nekaj, kar eh, Portugalce zelo skrbi in zanima me, ali ste tu okrepili nadzor in ali lahko kaj poveste v zvezi s tem. In pa za konec še, ali vidite kako povezavo med plantažami, ki se domnevno za medicinske potrebe eh, širijo in eh, med znižanjem eh, drugih oblik proizvodnje v Evropi? Hvala. Gospod Koeljo, še za konec, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči. No, nekaj zaskrbljujočih podrobnosti najdemo v tem poročilu in tu gre predvsem za podatke o povečanju proizvodnje drog v Evropi. Skrbi me tudi večja količina kokaina, kot nam je povedal gospod direktor še, torej nismo na eh, najvišji ravni, kot jo poznamo leta, iz leta 2014, kar zadeva nove psihoaktivne snovi. Vseeno pa je bilo odkritih vrsta novih psihoaktivnih snovi. Spominjam se razprav, ki smo jih imeli lansko leto glede smrti zaradi prekomernega odmerka. V zadnjem letu je prišlo do bistvenega povečanja števila primerov, čeprav so bile druge številke pozitivne, eh, zlasti v primerjavi z ZDA, ampak vendarle je še vedno je število prekomernih oddelkov precej visoko. No, eh, obstaja dokazi, ki kaže, da se pojavljajo težave, ko ljudje pridejo iz zaporov in da bi morali določene stvari reševati v času, ko so v zaporu. Eh, vemo, da to sicer ni v pristojnosti Evropske unije, temveč v pristojnosti držav članic, da obravnavajo ta vprašanja. Torej, gospod predsednik, mislim, da bi morali čestitati direktorju za kakovost poročila, ki nam ga je predložil in mislim, da moramo uh, celotno agencijo uh, pohvaliti zaradi odličnega dela, ki ga upravljajo. No, s tem se lahko zgolj strinjam, uh, gospod Koeljo. Pri vseh poročilih INCDDA pa je težava v tem, uh, da uh, to poročilo ni politično bolj prepoznavno. Uh, zdi se, da se politiki včasih malo poigrajo s tem področjem. Lahko vam dam primer iz moje države. E, trenutno teče zelo resna razprava o, o olju iz kanabisa in o medicinski uporabi v zvezi z otroki z epilepsijo. Ampak e, za razliko od drugih področji, pa razprava ne temelji na dokazih, in eh, se pravzaprav bolj navezuje na številne kulturne in socialne predsotke eh, in elemente in eh, žal nismo priča neke vsebinski razpravi. Mislim, da bi, če bi šlo za kako drugo področje, bila razprava predvsej bolj resna. Tako da upam in res se zahvaljujem vsem štirim eh, poslancem in poslankam, ki so ostali do konca razprave. Eh, in se pridružujem vašim poklonom poročilu. Šest poslancev in poslank. Vidite, gospod Jurek, eh, sebe nisem štel. Vidite, kako, na kakšni ravni je moja samozavest danes. No, ampak to izpostavljam, ker me res moti. Eh, dokazi v tem poročilu in v zadnjem poročilu so alarmantni. Gre za dejansko dramatične spremembe v evropski družbi. In če navedem še en primer, kdorkoli, ki kakorkoli eh, pozna ZDA in to, kaj se dogaja na menih območjih in z zvezdnimi državami v, zvezdnih, v eh, menih območjih, ve, da druge lahko spremenijo cele regije sveta in mislim, da je to zelo pocenjeno v Evropski uniji iz nekega razloga. In uh, zato me zelo skrbi, kar pravite o pridelavi drog v Evropski uniji. Ne dvomim, da imajo drugi člani in članice našega odbora podobna stališča, ampak uh, mislim, da se moramo nekako uh, povezati, zbrati in. Eh, bolje jasno predstaviti vse te podatke. Prosim, izvolite. Še nekaj minut imate, da odgovorite na vprašanje. Najlepša hvala, predsednik. Hvala vsem poslancem in poslankam za vprašanje in pozitivne komentarje. Tako jih bom posredoval vsem kolegom, ki eh, nas uživo tudi spremljajo preko zaslonov v Lizboni. Kaj ti veliko ljudi je pravzaprav delalo na tem eh, poročilu, ne samo ljudje, na, ki delajo v Lizboni, ampak tudi tisti, ki delajo na nacionalnih eh, točkah in tako dalje. Eh, skratka, vsi seveda se veliko ukvarjamo s tem, kako izboljšati te razmere tudi za uporabnike drug in dobro ste povzeli komentarje kolegov in izpostavili ključne točke. No, kar zadeva vprašanje gospoda Bonija, naj povem, da tisto, kar lahko ukrenemo za eh, nerutinsko zbiranje podatkov in Tega se bom taknil tudi pri vprašanju gospe Gomeš in naslednje. Trenutno počnemo vse, kar lahko s tem, kar imamo. In imamo pravzaprav srečo, kajti v določen na nek način imamo veliko, ampak to bo kmalo izginilo če ne bomo našli novih načinov. Omenili ste eh, analizo odpadnih voda, ki je zelo pomembno dopolnilno orodje za epidemiologijo. Imamo uh, občasne akcije, uh, uh, imamo uh, preiskave po šolah. V zadnjih dveh letih smo uh, izvajali tudi spletne preiskave, ki je vedno bolj pokrivajo vse več držav članic, tako da se prilagajamo. Kaj ti 25 let nazaj, ko smo bili vzpostavljeni, se je od nas zahtevalo, da pripravimo podatke, ker jih sploh ni bilo. Uh, Danes pa imamo rutinske načine zbiranja podatkov, kot jih poznamo in to predstavlja hrtenico celotnega sistema. Ampak, če bi imeli samo te podatke, vam ne bi mogli dati vseh teh informacij, ki sem vam jih danes lahko predstavil o tem, kaj se te dni spreminja. Izziv tu je seveda naslednji. Imamo orodja in metodologijo, ampak epidemiologija, odpadna voda. Eh, in Evropska mreža urgenc. Eh, vse to se financira tudi preko sredstev strani komisije, to je dobro, to je zelo proaktivno, eh, verjetno pa se to financiranje ne bo nadaljevalo. Mi nimamo ne sredstva, ne mandata, da bi lahko to zagotovili in tu se vtegne potem kaj spremeniti. Torej, moj edini poziv, kar zadeva proračun za prihodnje leto, je, da Morda bi veste, da veliko poročilo, ki smo ga opravili eh, pred dvemi leti, je bila eh, obsežna študija, ki jo je v preteklosti financirala Švedska. Eh, prosili so, da jo prevzame naša eh, agencija. Mi smo prevzeli znanstveno delo. Generalni direktorat HOM pa je zato zahteval Eh, dodatnih 310 eh, tisoč evrov in to je delovalo. Žal pa je generalni direktorat za proračun Evropske komisije eh, zavrnil to zahtevo generalnega direktorata HOM za prihodnje leto. Uh, in uh, to pomeni, da te študije ne bomo izvedli v 30 ali 34 državah uh, in da torej ne bomo mogli analizirati teh podatkov. Eh, in generalni direktorat HOM je zahteval enak proračun kot v preteklem letu, torej če bi uspeli kakorkoli zagotoviti, da bi v letu 2019 tudi dobili tistih nekaj čez 300 tisoč evrov, bi bilo to zelo koristno. Srednje in dolgoročno pa, ko bodo tekle razprave o eh, morebitni razširitvi mandata naše agencije. Mislim, da bi ustrezna rešitev lahko bila specifična proračunska vrstica za nerutinsko zbiranje podatkov. Uh, Eh, to, bi, to pred 25 leti ni bilo predvideno, ker si nihče ni predstavljal, da bomo imeli masovne podatke, lažne podatke in tako dalje. Eh, zdaj pa bi se navezal na drugo točko, to je mednarodno sodelovanje. Imamo zelo dejavno sodelovanje z, eh, kandidatk, z državami kandidatkami, s sosednjimi državami, imamo specifične projekte, ki jih financira komisija, imamo tudi nov projekt, ki se imenuje EU za spremljanje drog. Ta bo začel teči 1. januarja prihodne leto in pokriva sosednje države. Eh, in eh, če odgovorim na vprašanje gospe eh, Gomeš, v tem programu bo prišlo do velike spremembe in sicer komisija predvideva, da bi lahko pokrivali tudi sosede sosedov. In vemo, da naprimer na subsaharski poti uh, Na podsaharski poti obstajajo novi načini tihotapljenja Hašiša iz Maroka preko Libije, eh, Egipta eh, in potem v Italijo in druge države. In eh, skupaj z Europolom ugotavljamo, da povezave med trgovanjem ljudi in trgovanjem z drugami so bolj oportunistične narave. Oboje se obravnava kot neke vrste blago, ampak še vedno moramo uh, vedeti več in videti, kaj se spreminja, ter najti načine, kako bi Evropa se lahko zaščitila in zaščitila svoje državljane. To je nekaj, kar bi želeli obravnavati v tem projektu. No, če grem potem na vprašanje, ja, in pozabil sem omeniti, da kakršnakoli priporočila, ki bi jih želeli podati, uh, Eh, prosil bom kolege iz Lizbone, da vam pošljajo elektronsko sporočilo v mojem imenu eh, in eh, vas pozvali, da odgovorite na anketo, ki je še v teku in ki predvideva zunanjo oceno kakovosti delovanja naše agencije. No, gospod Jurek je zastavil zelo pomembno vprašanje in zato se vam zahvaljujem. Prihodnji teden bom s kolegi zagotovil, da boste dobili strukturirane in podrobne informacije. Eh, če bi vse to zdaj predstavila, bi to trajalo pol ure. In glede na današnji dan je bolje, da sem kratek. Zbiramo določene kazalnike, eh, tako eh, imenovana, eh, z drugami povezana kazniva dejanja, popisujemo, vemo pa, da je to samo del informacij, nimamo vseh podrobnosti o praksah eh, izrekanja kazni v državah članicah. Eh, So pa študije, ki so bile izvedene, nekatere smo financirali mi, eh, potem so tu eh, študije o najnižjih izrečenih kaznih in tako dalje, torej tam lahko kaj več o tem izvedete, iz, izveste, ampak kar zadeva zaseg, imamo še vedno izzive v Evropi, kajti nekatere velike države članice še vedno ne posredujejo našemu centru podatkov o zaseženih drogah, niti o kakovosti, niti o količinah, niti o ceni ali čistosti. Nikogar ne kažemo s prstom, ampak eh, to obravnavamo na dvostranskih obiskih in imel bom razprave s člani našega upravnega odbora prihodnji teden tudi na to temo. Torej vsekakor tu imamo še manjverski prostor za nadaljne delo. No, eh, žal v Evropi ne moremo eh, v tej fazi zahtevati več kazalnikov in več sredstev, ampak moramo izkoristiti to, kar imamo. No, če odgovorim še gospe Gomeš, mislim, da sem deloma že odgovoril na vaše vprašanje. Ena od prvih izjav po moji izvolitvi je eh, bila, da sem precej pragmatičen in Eh, poskusam biti razumen. Tako da nisem takoj zahteval več denarja, kajti mislim, da moramo najprej pokazati, da lahko eh, bolje delujemo in da lahko zagotavljamo eh, več storitev, več oddane vrednosti. Mislim, da smo na pravi poti, vsaj glede na naše načrte. Ampak kot rečeno, za 2019, če bi lahko zopet dobili tistih 310 tisoč evrov, ki smo jih izgubili, upam, da ne za večno, bi bilo to odlično, ker bi s tem premustili eh, razkorak med sedaj in naslednjim letom oziroma med trenutkom, ko bo prišlo do spremembe naše uredbe. Kar pa zadeva večletni finančni okvir, pa predlagam, da te razprave ne začnemo zdaj. Lahko vam pošljem podatke v zvezi s tem. Sem pa seveda pripravljen odgovarjati na vprašanje. Spraševali pa ste tudi o Kitajski. Kolikor vemo, čeprav, uh, kot mi je povedal gospod Dopri danes do povdne, eh, da Kitajska uh, je sposobna marsikaj odlično nadzorovati, to pa ne velja za nedovoljene snovi. Pred letom in pol so določeni fentanili in nove psihoaktivne snovi bile še pod nadzorom, ampak ni dovolj. Prihaja do masovnega prevoza teh snovi v Evropo. Uh, In kot veste, imajo Rotterdam vsak dan 35 tisoč kontejnerjev, tako da je ne mogoče pregledati vsakega. Sodelovanje med agencijami, eh, tu sem že odgovoril na vaše vprašanje o trgovini z ljudmi, In pa še poseben sestanek je potekal prejšnji teden in podana je bila skupna zaveza vseh direktorjev agencij z področja PNZ, da bomo okrepili sodelovanje na področju trgovine z ljudmi v povezavi eh, seveda z eh, temeljnimi področji dela teh agencij. Tako da še enkrat najlepša hvala vsem vam, gospodu Koelju, tudi za kompliment in za to, da ni zastavil vprašanja. Imam še odzive za nekatera vaša vprašanja in na vprašanje gospe Gomez, ampak zdaj bom zaključil. Eh, se pa lahko navežem na komentar, ki ga je podal predsednik in sicer eh, eh, kanabis za eh, medicinsko rabo. Eh, in politike, ki se zdaj uveljavljajo v nekaterih državah, v Kanadi, v določenih zvezdnih deželah, v ZDA. Kot sem napovedal, je to tema, pri kateri poskušamo biti zelo proaktivni, hkrati pa ostajamo previdni. Kajti, ko posredujemo informacije, eh, moramo biti prepričani, da temelijo na dokazih in da se ne ujamemo v past izmenjave lepih idej. Pred nekaj tedni smo objavili, eh, kar mislim, da je zelo koristen prispevek k boljšemu razumevanju izzivov zlasti kar zadeva morebitni učinek legalizacije kanabisa eh, na trgih določenih držav, na eh, eh trg v državah, na vožno pod eh, vplivom eh, teh snovi. Preveril bom, kaj pravijo kolegi, eh, ali eh, vam lahko. Eh, pošljemo tudi prvi del eh, pregleda literature o terapevtskih učinkih, ki jo pripravljamo in kakšne so eh, dokazane medicinske rabe ekstrakta kanabisa za določene indikacije. Vse je seveda na voljo sicer tudi na internetu, ampak tam najdete marsikaj, tako da vidimo svojo dožnost v tem, da delimo objektivne informacije Eh, bomo pa seveda eh, obravnavali tudi v posebnem poročilu regulirane trge s kanabisom, ampak to bo sledilo ob koncu leta. Hvala in s tem bom zaključil. No, eh, imeli bomo delegacijo, ki bo obiskala eh, tudi Lizbono in glede na to, da je tam tudi vaš sedež, bo to zelo relevantno. Hvala vsem. Eh, kolegom, tudi vašim kolegom, ki so spremljali naš sestanek preko spleta. Eh, hvala vsem kolegom, ki se ukvarjajo s temi vprašanji. In še enkrat hvala, kot je dejal gospod Koeljo, za trdo delo vaše agencije. Morda sem to že povedal v preteklosti, ampak zdaj bom uh, ponovil, da. bi morda lahko s tistimi, ki, vas, ki jih to bolj zanima, naredili kaj več. Ura je 18:30, tako da vas tolmače obveščamo, da zaključujemo s svojim delom. Um, I had this discussion with, with Mr. Boney about the prevention issue. I think if more colleagues were aware of these things, uh,